spoštovani kolegi zdaj bomo nadaljevali z zasedanjem točke petnajst in šestnajst bomo obravnavali skupaj poročilo letno poročilo o zaščiti finančnih interesov evropske unije to je poročilo po členu triindvajset in štirinajsto poročilo eh, urada olaf za leto dva tisoč trinajst Eh, tu pozdravljam generalnega direktora eh, Olafa Giovannija Kesslerja eh, in pa predstavnika komisarja Šemeta, ki mu želimo čim hitrejše okrevanje. Gospod generalni direktor, beseda je vaša. Hvala lepa, spoštovana gospa predsednica, poslanke in poslanci, gospe in gospodje. Kot veste, komisar Šemeta žal ne more priti danes na sestanek. in ne more eh, predstaviti letnega poročila za leto 2013 o zaščiti eh, interesov EU in obojo proti korupcijo. Bil je hospitaliziran čez eh, vikend, je še vedno na opazovanju, še vedno se zdravi, ni nič resnega, ampak sem ne more priti. Zato me je prosil, da predstavim poročilo v njegovem imenu in sedaj bom to tudi storil. To je peto in zadnje poročilo v času mandata te komisije. Kot veste, je to poročilo eno od stebrov proračunske transparentnosti komisije. Govori o tem, kako se eh, sredstva EU nadzorujejo in upravljajo po celi EU. To ni samo pregled situacije v vsaki državi članice, no v zvezi s tem imamo naštete tudi vse nepravilnosti, ki jih je opazila komisija. Ampak poleg tega eh, poročilo identificira tudi preostale slabosti in vsebuje priporočila za njihovo odpravo. Pri, Eh, poroča se, da se bolj osredotočimo na okrepe proti eh, korupciji oziroma proti nepravilnosti. Kakšna je metoda poročanja? Dva elementa smo obdržali od lani. Najprej, tu je jasno razlikovanje med eh, tistimi nepravilnicami, ki so goljofije in tistimi, ki niso goljofije v državah članicah. Druga nova točka oziroma nova metoda, pa je praksa usklajevanja informacij o eh, preventivnih in popravljalnih okrepih eh, v zvezi s številkami v EU konsolidiranih letnih poročilih. Obstaja pa ena razlika med tem poročilom in predhodnimi poročilo. Letno poročilo je zadnje poročilo, ki ga je sprejela ta komisija in to poročila vsebuje tudi pogled nazaj, pogled na to, kaj se je dogajalo na, po, eh, na področju zaščite eh, interesov EU in boja proti goljofijam v zadnjih petih letih. Večina držav članic, ki je sodelovala v pripravi eh, tega poročila, je pozdravilo ta pristop. To poročilo daje v perspektivo ukrepe, ki jih, eh, jih sprejema EU, ki jih je sprejemala v zadnjih petih letih in ki so jih sprejele države članice, da bi okrepile zaščito eh, finančnih interesov. Struktura se daje. Tu je nekaj eh, dodatnih informacij o eni specifični temi. Leto smo se osredotočali na uporabo člena 3.4 uredbe, ki Eh, eh, govori o spostavitvi AFKO, to se pravi, to so eh, službe za boj proti goljofijam. Naj na hitro predstavim tudi vsebino tega poročila. V zadnjih petih letih je komisija popeljala boj proti goljofijam na novo raven. Naša zauzetost, da zaščitimo državljane pred goljufi, goljufi je jasna. Rezultat so ambiciozna in nova pravila in novi okviri, ki smo jih predstavili. In Evropski parlament eh, je pomagal komisiji in eh, podprl zakonodajno pobudo komisije, zato se mu zahvaljuje in to nam je omogočilo, da smo oblikovali novo pravno krajino na tem področju. Pomembni pravni in administrativni ukrepi so bili sprejeti, kako tudi predlogi, Vse to je spremenilo in bo spremenilo, globoko spremenilo način, kako komisija in države članice delujejo na področju zaščite finančnih interesov EU. To so politične in eh, pravne pobude. In eh, eh, lansirane so bile junija 2011, takrat je komisija sprejela večletno Eh, strategijo za boj proti goljofijam. Najprej eh, so se s to strategijo ukvarjale službe komisije, vendar je ta strategija pomagala tudi eh, opozoriti na pomen preprečevanja goljofij in ugotavljanja goljofij. Vse službe in izvršne agencije so v tem času tudi sprejele svoje lastne strategije za boj proti goljofijam. Neposredna posledica te strategije pa je bila tudi uvod posebnih specifičnih eh, določb eh, v eh, novem proračunskem ciklusu 2013 do 2020. Poleg tega so bili izvedeni določeni ukrepi v okviru te strategije in ti ukrepi so povečali zavedanje in pa sposobnosti in zmogljivosti služb komisije, kako tudi nacionalnih kontrolnih organov. To kaže ta dva uh, dogodka oziroma dve spremembi. Najprej, zadnji dve poročili o zaščiti finančnih interesov sta pokazala, da eh, organi za upravljanje in revizijo igrajo vedno, vlo, pomembno, vedno bolj pomembno vlogo pri ugotavljanju novih primerjih. Drugič, količina informacij javnih organov eh, k OLAF-u, torej informacije, ki jih organi pošiljajo OLAF-u, se je tudi povečala. V zvezi s tem drugim je bila izvedena tudi organizacijska reforma urada OLAF, ta je odigrala eh, bistveno vlogo. Eh, reforma se je začela leta 2012 in je bila zaključena, ko je začela veljevati uredba 883, to je bilo oktobra lani. Še dve temeljni spremembi sta se zgodili komisija je dala dva zakonodajna predloga. Ta dva zakonodajna predloga sta še vedno predmet pogajanj. Če bosta predloga sprejeta, bosta okrepila zakonodajni okvir za boj proti goljofijam na ravni EU in bosta zagotavljala tudi dosledno in sklajeno zaščito finančnih interesov. Ta dva zakonodajna predloga sta predlog za uredbo sveta o vzpostavitvi E, urada Evropskega toživstva in drugi predlog je predlog za direktivo Evropskega parlamenta in sveta o boju proti goljofijam s pomočjo kazanskega zakonodaja. To je tako imenovana direktiva PIF in jo imate tudi vi na svojem dnevnem redu te dni. Naj zaključim z orisom te slike horizontalnih pobud. Naj omenim v tej zvezi modernizacijo direktive o javnih naročilih in pa sporočilo o boju proti korupciji v EU. Ol, tu je še Olafova študija, ki jo je sponzoriral vaš odbor. Ta Olafova študija se ukvarja se korupcijo na področju javnih naročil. Potem je pa lani eh, komisija objavila tudi prvo eh, poročilo o boju proti korupciji. Zlasti, kar zadeva stran prihodkov, sta bili dani dve pomembni pobudi. Eno je direktiva o mehanizmu za hitro odzivanje v primeru goljofije za DDV, ta je bila sprejeta leta 2013 in pa predlog za spremembo uredbe 51597 o zajemni eh, upravni pomoči v boju proti carinskim goljofijam, eh, ki eh, je že v fazi trialoga. Poleg teh pobud je bilo organiziranih eh, kar nekaj skupnih eh, eh, carinskih operacij. Eh, te skupne carinske operacije je vodil Olaf in te eh, carinske operacije so igrale pomembno vlogo tudi na strani prihodkov v, eh, in sicer v eh, okviru boja proti tihotapljanju eh, cigaret. Eh, komisija je leta 2013 sprejela zelo obsežno strategijo za boj proti temu tihotapljenju. Pomemben korak so bila pogajanja in pa podpis protokola za odpravo nelegalne trgovine s tobačnimi proizvodi v okviru Svetovne zdravstvene organizacije lani. Sedaj pa še nekaj besed o številkah. O številkah, ki jih najdete v poročilu. Čeprav so ti okrepi prinesli veliko sprememb na področje zakonodaje in politike boja proti eh, goljofijam, eh, jih še ne moremo ilustrirati s številkami. Po eni strani vidimo, da trend kaže povečanje nepravilnosti. To povečanje je približno 11 odstotkov v primerjavi z prejšnjimi leti. Sami boste našli tabele v dokumentu. Potem opažamo tudi povečan eh, trend eh, goljofijih nepravilnosti na strani prihodkov, mn, eh, torej bolj kot pa na strani odhodkov, na odhodkov jih je manj. Zlasti na področju tradicionalnih lastnih sredstev opažamo padanje goljofilijevih nepravilnosti. Od leta 2009 je, so se zmanjšale te nepravilnosti za 29 odstotkov. Eh, po številkah in 46 odstotkov v smislu zneskov. Na strani odhodkov pa je stvar bolj zapletena. Po precejšnjem, po bistvenem pacu med leti 2009 in 2011 pa trend eh, goljofivih eh, nepravilnostih teče v drugo smer. Trend se je obrnil, čeprav še vedno obstajajo bistvene razlike med različnimi sektorji. Celotni trend v zvezi z zneski eh, goljofivih nepravilnosti pa pada. Torej. Po drugi strani pa tiste nepravilnosti, ki niso goljofije, kažejo povečanje za 37 odstotkov v številkah v zadnjih le, petih letih k, v smislu zneskov pri negoljofivih nepravilnostih pa beležimo 40-odstotno povečanje od leta 2009, kar pomeni, da obstaja določena razlika. Pred nekaj leti so bile številke dokaj drugačne in te razlike so zelo pomembne za interpretacijo teh podatkov in zlasti, eh, ko govorimo o nepravilnostih z naklepom goljofije. Potem boste našli tudi informacije o posameznih področjih, kjer prihaja do goljofij. Tu se ne bom spuščal podrobnosti, ampak na, na teh področjih eh, spremljamo tudi modus operandi in pa način, kako organi ugotavljajo goljofije. Potem pa moram podariti še eno številko, to je pa 3,5 milijard evrov. Ta znesek je komisija izterjala oziroma popravila v zapoznelih plačilih lanih. Komisija je tudi povečala preventivne dejavnosti. Večkrat, odloč, eh, večkrat je sprejela odločbo, da bo prekinila oziroma začasno prekinila plačevanje tistih državam, kjer so bile opažene nepravilnosti. To kaže, da je to mehanizem, ki ščiti proračun EU, eh, e se pravi proračun eh, naših eh, davkoplačevalcev in to kaže tudi to, da je ta mehanizem učinkovito uporabljen. Sedaj pa še pogled v prihodnje. Aiming at. Še pogled v, na, eh, v prihodnje na podlagi analize političnega okvira in izvedenih dejavnosti, pa eh, poročilo sebuje tudi nekaj zaključkov. Prvič, poročanje o goljofijah se strani držav članic se je izboljšalo posod. Kljub temu pa imajo države članice različne pristope do odkrivanja in pa spremljanja goljofij. Menimo, da so napori na pravni in administrativni ravni taki, da bodo države članice bolj uskladile svoje delovanje, vendar pa bo to zahtevalo še nekaj časa in zato bo potrebno še precej sredstev. Naši izsledki kažejo, da se pristopi razlikujejo ne le med državami članicami, ampak celo med posameznimi upravami znotraj iste države članice. To v bistvu niti ni presenečenje. In točno iz tega razloga je komisija ponudila pobudo, Politično pobudo, ki sem jo omenil na začetku. Drugič, vidimo tudi, da so države članice izvedle glavna priporočila, ki jih je vsebovalo prejšnje poročilo. Komisija bo še naprej spremljala izvajanje teh eh, priporočil in bo oblikovala svoje zaključke na podlagi omenjenih izvajanj. Poslanke in poslanci, To poročilo za leto 2013 odraža e, veliko zauzetost komisije na tem področju. Veliko je še treba narediti. Lahko smo prepričani, da se bodo goljufi e, potrudili in se prilagodili novemu okviru in novim preiskovalnim tehnikam. Še vedno e, vidimo, da nekatere države članice ne dajo ravno veliko pozornosti temu, temu eh, problemu, problemu goljofij, tudi ne spremljajo in tudi tu se eh, postopki razlikujejo. Komisija predlaga, kot smo rekli, oziroma podpira ustanovitev eh, urada javnega toživstva, kajti na ta način bomo zagotovili, da bo proračun Evropske unije dobil vso ustrezno pozornost pravila morajo biti sprejeta čim prej in ta pravila eh, ne smejo razvodeneti zaradi nacionalnih interesov. In komisija računa na vašo podporo, kajti naš skupni cilj je, da denar davkoplačevalcem zaščitimo pred goljufi. Prepričan sem, da bomo tako kot v preteklosti s skupnimi napori dosegli rezultate. Hvala lepa za vašo pozornost.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

and I will not read. So you... Tokrat pa ne bom bral. Ampak, spoštovane poslanke in poslanci, še enkrat, vesel sem, da imam to priložnost in da vam lahko poročam. No, tako določajo tudi naši akti. Torej, vesel sem, da lahko poročam o dejavnosti OLAFA. Poročilo govori o dejavnostih v letu 2013. To poročilo smo izdali in poslali konec aprila tudi vam. Pred nekaj meseci smo ga poslali. In sedaj je to prva priložnost, da se o njem pogovorimo z vami. Imate na razpolago popolno celo poročilo, imate pa tudi skrajšano različico, zato da boste to poročilo lažje prebrali. In naj povem, tudi ta skrajšana različica je namenjena na lažjemu branju in hitrejšemu branju razumevanju ključnih vprašanj in ključnih številk. In na tej podlagi bomo lahko imeli tudi razpravo. Dobro. To je prva slika. Verjetno je to najpomembnejši diapozitiv, saj na eni sliki povzema praktično vse dejavnosti, našega urada. Pozneje bomo nekatere od teh bolj podrobno pokazali. Ampak tukaj vidite tudi na diakronični način, kaj se je dogajalo v petih letih. Se pravi, vidite vse, kar se je zgodilo lani, pa tudi trende v zadnjih petih letih. To, kar vidite, No, naj začnemo na dnu. To je tudi začetek preiskovalnega procesa. V vseh teh letih obstaja trend, ki je vedno močnejši, zlasti v zadnjih dveh letih. In sicer vsako leto Olaf prejme večje število tr, eh, trditev o možnih goljofijah tako iz zasebnega sektorja kot iz javnega sektorja. E, sem spadajo tudi anonimne obtožbe. Leta 2013 smo dosegli rekord vseh časov. 1300 navedb oziroma obtožb in ta trend se bo prav gotovo nadaljeval tudi v letu 2014. In verjetno bomo leta 2014 eh, postavili nov rekord, se pravi, da bomo dobili še več informacij o možnih preiskovalnih interesih, kot mi to imenujemo. Potem modra barva na tem stolpcu prikazuje število odprtih preiskav. Lani je Olaf odprl največje število preiskav, od kdajkoli. 253, kar je 58 odstotkov več preiskav kot pa leta 2009. Leto 2009 je referenčno leto. Nismo pa eh, samo odprli rekordno število preiskav, ampak smo jih rekordno število tudi zaprli, Kot veste, je preiskavo lažje začeti, kot pa končati. Lani smo končali ali zaprli 293 preiskav, kar je 109 odstotkov več kot pa pred petimi leti. In vidite ta trend dobro prikazan na tej sliki. Še pomembnejše za učinkovitost urada pa je število priporočil, ki so izdana veste, da v skladu z uredbo, v skladu z zakonodinim okvirom, predstavlja OLAF preiskovalni organ, ki se ukvarja s preiskavami. Rezultati teh preiskav so vključeni v poročilo, na podlagi tega pa lahko potem pripravimo priporočila finančne in pravne narave. Ta priporočila so namenjena pristojnim organom tako da lahko sprejme ustrezne ukrepe. E, to lahko naredimo samo takrat, ko preiskava odkrije kaj pomembnega. Ampak to so rezultati naših preiskav, pa polni rezultati, ki sprožijo potem e, odziv institucij, ali e, sodnih, ali disciplinskih, ali finančnih. In vidite lahko, da je lani Olaf oblikoval največje število priporočil v vseh letih, kar obstaja. Od začetka leta 2012 vidimo, so se operativne zmogljivosti preiskovalnega dela na, eh, dramatično povečale. Nikoli nismo prejeli tako veliko informacij, nikoli nismo eh, oblikovali eh, in začeli toliko preiskav, nikoli jih nismo toliko zaključili, nikoli nismo oblikovali tako veliko priporočil. So, so, so, so many results. Nikoli nismo dosegli tako veliko rezultatov. In zato sem zelo hvaležen zauzetosti celotne uprave Olafa. Hvaležen sem tudi vsem preiskovalcem Olafa, ki so učinkovito delali. V tem času. In ki so omogočili te rezultate. Kot veste, so ti rezultati bili doseženi z istim številom zaposlenih. No, pravzaprav so nam celo vzeli nekaj zaposlenih. Ampak po drugi strani smo dobili zaposlene iz novih držav članic, več ali manj imamo enako število zaposlenih, torej z istim številom zaposlenih in z istimi finančnimi sredstvi nam je uspelo doseči dosti več in uspelo nam je biti dosti učinkovitejši. Sedaj si pa pogledajmo drugo vrstico tega naslova. Se, eh, imamo več preiskav, pa trajajo manj časa, krajši čas. Se pravi, tu imamo obrnen trend. Dolžina preiskav se je v preteklosti stalno povečevala, od 12. leta naprej pa nam je uspelo skrajšati dobo preiskave. Torej, skrajšali smo dejansko fazo preiskave in to kaže ta slika, ta diagram. Zdaj, ista sredstva, ampak več smo delali in več rezultatov smo dosegli v krajšem času. Naj podarim še nekaj. V nedavni spremembi uredbe 883, to je uredbe o Olafu, ki jo zelo dobro poznate vsi, vidimo tudi, da se postopki preiskave lahko podaljšajo zaradi tega, ker so vključena določena jamstva. Ampak kljub temu nam je uspelo skrajšati trajanje preiskav. Tukaj je pa specifikacija priporočil. Kot sem že rekel, lani smo oblikovali rekordno število priporočil, sedaj jih imate razbite po naravi. Vidite, da je prišlo do velikega povečanja finančnih priporočil. Finančna priporočila so predpogoj potrebujejo jih službe EU in pa eh, držav člani, zato da lahko začnejo postopek izterjave. Tako da je s temi priporočili bilo mogoče izterjati več denarja na naših davkoplačevalcev. To je šlo za izterjave v primeru goljofivo pridobljenih sredstev. 233 finančnih eh, priporočil je bilo lani. Prav tako se je povečalo število sodnih priporočil 85, potem so tu še disciplinske, teh je sam 24. Te lahko seveda namenimo samo institucijam EU, če gre za neprimerno vedenje njihovih zaposlenih. In na koncu so še upravna priporočila, upravna priporočila tudi pošljemo samo organom EU, odziva ni vedno nujno pričakovati. V bistvu gre za nasvete relevantnim organom EU. Takrat, ko uh, mi odkrijemo določene nove trende, pa gre v ljufijah oziroma kakšne slabosti v upravnih sistemov, ki zahtevajo vsaj pozornost relevantnih organov. Zato izdajamo tudi te vrste upravnih priporočil in številke vidite navedene ob stolpcu. Sedaj pa še nekaj, še ena specifikacija. Tukaj gre za finančna priporočila. Lani smo izdali rekordno število takih priporočil, kot sem rekel prej. Vidite pa tudi, da v petih letih rastejo tudi skupni zneski, na katere se nanašajo ta priporočila. Torej, to so zneski, ki jih morajo finančni organi izterjati. Kot vidite, za razliko, tukaj ni razločnega trenda v teh letih, ampak v določeni meri gre za razumljivo stvar, kajti včasih se zgodi, da je eno priporočilo, to se je zgodilo 2010, ampak eh, eno priporočilo je pomagalo izsirjati milijon evrov. Te številke so zelo pomembne, če vemo, da Olaf oziroma da je proračun Olafa približno 55 milijonov evrov na leto. ampak lani smo s tem pomagali več kot 400 milijonov evrov, samo za eno, samo za enem priporočilom. Evo, slika. Tele, te slike nimate v svojem poročilu, v bistvu ni slika, ampak je tabela. Pripravili smo jo posebej za ta sestanek, ampak ta tabela je tudi iztiskana. Tukaj imamo specifikacijo priporočila uh, OLAFA po prejemnikih, po državah, članicah, po agencijah. Kot vidite, smo združili institucije, organe, urade, agencije na vrh. In tu je tudi številka največja. Zato, ker smo finančna priporočila naslovili na tiste organe, ki trošijo. In organ, ki troši, je običajno komisija. Ne vedno, ampak komisija je tista, ki troši sredstva EU. Sicer ga troši po EU in izven EU. če smo odkrili kašno goljofilo, recimo pri sredstvih za razvoj v tretji državi, se finančno priporočilo za izterjavo pošle Evropske komisiji. In zato je ta številka, ki kaže izterjave tako vis visoka. No, nismo napisali EU, ampak tukaj Institutions, Bodies, Offices, Agencies, to pomeni EU Institutions, Bodies, Offices and Agencies. Morali bi napisali EU, da bi bila ta tabela bolj jasna. Upravna priporočila so naslonjena samo na organe EU. Teh ne moramo pošiljati državam članicam. Okay. vem, da so te slike vedno najzanimivejše za države članice. Vam bomo stiskali to. Potem tukaj je še ena pomembna zadeva, ena pomembna, pomembne številke so tukaj, o teh se je veliko govorilo v preteklosti gre za spremljanje, za follow-up oziroma za stopnjo spremljanja naših sodnih priporočil v zadnjih petih letih. To je mogoče delati tudi na daljši rok. Kajti, če eh, eh, to spremljamo v enem letu, potem številke niso se vnikantne. Eh, v večini primeri je potrebno, da je sprejeta odločba. Ampak tu smo vzeli kot eh, kriterij eh, stopnjo obtožb in več kot 50 odstotkov zadev je takih, kjer je sodišče sprejelo tudi odločbo na podlagi naše priporočile in potem je sledila obtožnica ampak v poročilu boste videli tudi vse te številke za vsako državo posebej. In videli boste, da obstaja kar precejšna diskrepanca med državami članicami. No, če pričakujete, kakšno. Eh, oziroma če nameravate postaviti vprašanja v tej zvezi, naj vam povem, da je v Olahu vzpostavljena že delovna skupina, ki se ukvarja z situacijo v vsaki državi članici, skupaj s sodnimi organi, s sodišči do eh, zadevne države članice. To je, to je številka najvišja. V nekatere države članice smo poslali mogoče samo eno priporočilo. Ki... In to statistično ni signifikantno. Ampak statistično signifikantnih držav članic je kar nekaj in z njimi smo del začeli delati posamično. Želeli smo se na česa naučiti, to so lekcije za Olaf pa so tudi lekcija za nekatere države članice. In seveda je sodstvo neodvisno v vsaki državi članici, neodvisno ne samo od nas, ampak tudi od vlade. Govorimo o tožilstvih. ampak naša sodna priporočila se vedno pošiljajo na tožilstva v državah članicah. V nekaterih državah članicah niti ni eh, prave tožilske službe. V nekaterih državah članicah je policija tista, ki je prevzela to funkcijo. Se pravi, priporočila vedno pošljemo na tožilstvo in potem tožilstvo deluje avtonomno naprej. Seveda ne želimo na nikogar pritiskati, ampak v duhu vzajemnega sodelovanja in vedoč, da se vsak to lahko iz izkušnje nekaj nauči. Si pogledamo, kakšna je situacija v državah članicah in skušamo skupaj ugotoviti, kako izboljšati to stopno obtožb. Nam se zdi že kar precej visoka, kar pozitivna. Ampak zdi se nam, da se stvari da izboljšati zlasti v nekaterih državah članicah. Kajti teh 54 eh, odstotkov to je rezultat zelo različnih številk v državah članicah. Vendar pa so to pomembni podatki. Sedaj pa še dve zadnji sliki. In sicer ti, ta dva diapozitiva ne govorita o preiskovalnem delu Olafa. Olaf se okvarja tudi z drugimi stvarmi, recimo oblikuje politike in tako naprej. No, najprej. Naše delo z deležniki in partnerji v letu 2013. To je bilo pomembno leto, kaj te lani nam je, omogo, na, nam je uspelo, kot vidite, po mesecih pogajanj z Evropskim parlamentom, z administracijo, eh, torej po vsem tem nam je uspelo podpisati memorandum o sporazumevanju. Uredba 883 je tista, ki to omogoča. Prvi memorandum smo podpisali, e, niti nismo imeli memoranduma v 14 letih, torej memorandum z Evropskim parlamentom, zato da bi bolje sodelovali v preiskavah, ki jih izvaja OLAF, znotraj uh, uprave Evropskega parlamenta tudi. In potem, ko smo podpisali ta, sporaz, ta memorandum, to je bilo julija lani, pa je e, sodelovanje z upravo Evropskega parlamenta zelo zadovoljivo. E, potem imamo nadzorni odbor, ki je nadzorni organ, kot ime pove, leta 2013 nam je uspelo No, to je še en pozitiven dosežek. Uspelo nam je spogajati in podpisati sporazum me. O teh smo se dogovorili že lani, no, prvi so bili podpisani v začetku leta 2014. Želeli smo eh, poln dostop do 18 preiskovalnih zadev in, ta, in uspelo nam je v, za vseh teh 18 zadev mi pa smo omogočili dostop do stotine dodatnih dokumentov, kar je tudi bilo zahtevano strani držav članic in eh, vse te zahteve smo upoštevali in potem smo avtomatično na svojo pobudo, kot piše v uredbi, poslali 56 poročil oziroma 56, 56 informacij o zadevah v 186 poročilih o trajanju zadev in potem smo povečali tudi sekretarijat od 6 do 8, to je 10 odstotkov. No, to sem vam povedal zato, da si boste lažje predstavljali, koliko stvari se dogaja, kaj eh, dela nadzorni odbor. Tukaj imate številko še za AFKOS. To je že stara številka. 15 af, ko so, so imenovali države članice lani, danes je pa številka, to vam lahko povem. To je povezano tudi s tem, kar smo rekli tudi z sporočilom PIF. Ampak danes imamo novo številko. 24 držav članic je svoje nacionalne. Eh, službe za usklajeno delovanje proti goljofijem, torej 24 avkosov. Ampak Olaf je poleg tega veliko sodeloval z državami članicami, zato da je prišlo do tega rezultata. In lani smo se spogajali in smo tudi dobili dodatno pomoč, dogovorili smo se za dodatne delovne ureditve z mednarodnimi partnerji, tretjimi državami in uspelo nam je te ureditve podpisati. Takr uspeh. Ukrajinski minister za prihodke, potem eh, švedska eh, agencija za razvoj, Toliko o politiki, pa še nekaj. Tukaj vidite glavne pobude, v katerih je bil Olaf udeležen. Te službe so že bile omenjene v poročilu, meni tega sedaj ni treba ponavljati. Ampak pogajanju Herkulo 3 in Periklas 22, eh, te, ta dva programa sta tudi bila uspešna in hvaležni smo za podporo in pomoč. To je za tiste od vas, ki ne poznate dobro naših finančnih težav. Ampak naj vam povem, Periklesa bomo izgubili, mi kot Olaf. z, z novo uh, eh, komisijo bo prišlo do spremembe in za Perikles bo odgovoren nov generalni direktorat. Pirinski. Hvala. Zdaj je na vrsti poročevalec gospod Pirinski. You, Hvala, gospod predsedujoča. Hvala za besedo. Najprej bi se generalnemu direktorju Kesslerju rad zahvalil za dvojno nalogo, ki jo je danes opravil. Obžalujemo dejstvo, da je komisar Šemeta zbolel, želimo mu seveda hitro okrevanje. Gospod Kessler pa je bil nažalost tako postavljen nekoliko okočljivo situacijo. tem parlamentu pogosto upozarjamo na vprašanje neodvisnosti. Čeprav je Olaf del administrativnega korpusa komisije, pa je funkcija, funkcionalno to popolnoma neodvisen organ. Ne bom komentiral same predstavitve ne bom govoril o moji presoji ocene komisije, ki jo je predstavil gospod Kessler. Omil se bom na tri vprašanja, gospod predsedujoča. Prvič. Tako v predstavitvi komisije kot v predstavitvi Olafa opažam, da je bilo na podlagi preteklega dela bilo mogoče usp, eh, doseči precejšen napredek v boju proti goljufijam. Uspelo vam je eh, pridobiti nazaj precej sredstev, ki so bila odtujena z goljufijo. Gospod Kesar je povedal, da so vas na poso, posamezne primere opozorili predstavniki ja-, javnih organov in javnosti, kar je, seveda kaže na to, kako dobro uh, prepoznavanje vaš urad in tudi, da je takšnih uradov tudi na nacionalni ravni vse več. A na podlagi podatkov iz obeh poročil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 Seveda pa je treba jasno ločevati, kot je bilo povedano v predstavitvi komisije, da je treba razlikovati med nepravilnostmi in med goljuf, uh, eh, da je treba ločevati nepravilnosti od goljufij. V zadnjih letih se je izkazalo, da so nekatere države članice uh, tiste, ki, kjer so takšne nepravilnosti in goljofije bolj prisotne kot drugot in to niso nujno nove države članice. Različna poročila, tudi poročila Evropskega sodišča kažejo, da je ta slika precej barvita. Ne bom šel v podrobnosti, ampak gospod Kester je povedal in v izročku, ki smo ga prejeli, čeprav tega ni bilo v predstavitvi, je pravzaprav dokazano, da ta običajno predsodek oziroma nepravilna slika v javnosti ne drži. Namreč, da so nove države članice tiste, kjer je več goljufij. Zato bi si jaz želel, da bi bilo to poročilo bolj uravnoteženo, bolj kritično eh, in da bi bolj jasno pokazalo, kje so finančni interesi Evropske unije bolj pogosto kršeni in ogroženi. Zakaj eh, povdarjam, da je to pomembno? Zdaj v teh časih eh, vrčevanja, gospodarske krize in visoke stopne brezposelnosti so državljani posebej občutljivi na vprašanje učinkovite uporabe dokloplačevalskega denarja, ki se steka v proračun EU vsaka država članica pa seveda da prispevek, ki je sorazmeren z njeno velikostjo. Torej, zbranih je veliko podatkov, ampak komisija in OLAF morata sedaj naslikati uravnoteženo in objektivno sliko tega problema. Drugo vprašanje so ukrepi, ki jih komisija lahko sprejme za to, da pridobijo tujena sredstva. To lahko stori s prekinitvijo ali pa s korekcijskimi ukrepi. Eh, na dva načina komisija to lahko stori, zniževanjem zneskov ali pa eh, s ponovno pridobitvijo ne bom govoril o podrobnostih, ampak kako so ti eh, korekcijski ukrepi primerni. Obstaja hipoteza, da so prekinitve plačil posledica vrčevalnih ukrepov ki jih izvaja komisija. Upravičeno ali ne, v nekaterih državah se zdi, da so to proračunski ukrepi, kot pa objektivni razlogi, ki so temelj takšnim prekinitvam. V nekaterih državah to tako slikajo. tako se govori. Ne trdim, da je to upravičeno, morda delno je, ampak eh, zanemrljivo pa to dejstvo ni. In še tretje vprašanje. Razlikovanje med nepravilnostmi in goljofijo. Gospod predsedujoča, mi bi radi zaščitili finančne interese Unije. To je naš cilj. In nisem prepričan, da je utemeljeno in upravičeno prekomerno povdarjati dimenzijo goljufije. V poročilu vidimo, da je približno 15.700 primerov zabeleženih eh, nepravilnosti in le majhen delež. Eh, nepravilnosti so dejansko goljofije. Ampak tudi drugačne nepravilnosti, nepravilnosti, ki niso goljofije, lahko zelo, zelo resno škodijo in ogrozijo finančne interese Evropske unije. Tudi zaradi tega, ker postopki dolgo trajajo. Izvedba korekcijskih ukrepov, naprimer. Tudi te nepravilnosti si zaslužijo našo pozornost in temeljito analizo. To seveda zahteva pripravljalno delo, usposabljanje osebja, tudi politične okoliščine morajo biti za to ustvarjene, ampak prav bi bilo, da komisija v pomoči Olafa najde ustrezno ravnoteže med krepitvijo sodne dimenzije in uh, dimenzijo kazenskega pregona pri boju proti goljofijam in nepravilnostmi, ki niso kaznive, ampak še vedno škodijo finančnim interesom unije. To omenjam, gospod predsedujoča, zaradi tega, ker dobro veste, hm, morda še bolje kot jaz, da bo v novem programskem obdobju več zahtev glede eh, teh eh, nepravilnosti. In to je verjetno upravičeno. Zahteva se ustrezno upravljanje sredstvi, vendar pa bo to morda pomenilo uh, večje število nepravilnosti zaradi neustreznih priprav. To so tri vprašanja, na katere sem želel upozoriti. Hvala lepa. Eh, seveda nas že zanima, kakšno bo to poročilo na koncu. Gospod Bačitis. Če gremo premnike, gremo kolegos. Hvala lepa, gospa predsedujoča, spoštovani kolegi. Leta 2010 sem bil poročevalec na tem področju za golfije in boj proti grožnjam, finančnim interesom in takrat smo gotovili, da države članice ne zagotavljajo ustreznih podatkov za to, da bi opredelili, koliko goljofije je in da bi ugotovili, kako se države članice proti temu borijo. O tem smo poročali leta 2010. Leta 2011 je komisija objavila poročilo. To poročilo ni omenilo dejstva, da države članice ne zagotavljajo ustreznih in zanesljivih podatkov. Poročilo komisije ugotavlja le, da države članice niso zagotovile podatkov, na podlagi katerih bi lahko osedeli eh, število eh, nepravilnosti. Zdaj, v poročilu leta 2013 opažam isto to je identičen stavek, v katerem je zapisano, da države članice Evropske unije ukrepajo pri merigrafiji na drugačnih pravnih podlagah in pa da ne zbirajo ustreznih podatkov oziroma da nimamo nekih skupnih in enotnih meril za to, da bi bili podatki primerljivi. Torej, o tem problemu se lahko razpravlja na dolgo in široko, ampak na koncu bomo morali eh, sprejeti odločitev in sprejeti neko enotno uh, opredelitev glifije eh, v Evropski uniji. Res je, vsaka država članica deluje v lastnem pravnem redu, okviru in to je del pristojnosti držav članic, ampak ko govorimo o evropskih sredstvih, bi morali od komisije zahtevati, da skupaj z državami članicami opredeli goljufijo za to, da bomo prihodne lete, leto lahko ocenili, koliko je bilo primerov goljufije. Potem pa se lahko odločamo o ukrepih, ki jih lahko sprejmamo za eh, zaščito finančnih interesov. Tudi pri Olafu je bil dosežen precejšen napredek. Po moji presoji je to tudi posledica dela eh, odbora Kokobu v prejšnjem mandatu. Nekateri kolegi, ki sedijo zdaj v sprednjih klopeh eh, so bili zelo dejavni in veliko dela upravljenega v preteklosti se je zdaj znašlo v teh eh, tabelah in prikazih. Ta napredek zagotovo ustvarja dodano vrednost. Ne samo v tem, ko ste dejali, da ste uspeli pridobiti oziroma v eh, zaseči nazaj otojena sredstva, ampak zato, ker tudi preventivno uh, izvajate boj uh, proti grožnjam finančnih interes, uh, finančnim interesom Evropske unije. Hvala. One, one Savarar. Gospod, gospod predsedajoča, Vem, da je to vaša naloga, da se ne morete distancirati od situacije in na njo pogledati od zunaj, ampak v poročilu niste zapisali, da je sodelovanje nezadostno. Napisano je, da je pri delu in pri sodelovanju obeh strani prišlo do precejšnjega napredka ampak to ni zelo konkretno. In če razmišljam tako kot Olaf, moram priznati, da je zelo neiskreno zapisati nekaj, kar vsi vemo, da ni resnica. Se to ni vaša uh, napaka ali to sploh morda ni napaka, ampak vsi dobro vemo, da to sodelovanje ne poteka tekoče. Me zanima, kako vi ocenjujete to zadevo. Colegin Sender. Kolegica Sender. Sí, gracias, presidenta. Sí, agradecerle a... Hvala lepa. Zahvalila bi se rada gospodu Kesslerju najprej za predstavitev obeh poročil. V obeh primerjih vidimo, da je prišlo do napredka. Včeraj smo slišali poročilo Evropskega sodišča, v katerem je bilo kar nekaj zaskrbljujočih podatkov. Kazali so na težave, ki jih države članice imajo, tako kot Olaf, pri imenovanju pristanišč, kjer prihaja pogosto do nepravilnosti in goljofij eh, tudi na področju lastnih sredstev. Zdi se, da namreč eh, izgubljamo precej lastnih virov, lastnih sredstev v evropskih pristaniščih. In včeraj se je pokazalo v Nemčiji, v Združenem kraljestvu Franciji, se je potrdilo, koliko uh, lastnih sredstev se izgubi v pristaniščih v Evropski uniji. Zaradi tega, ker um, pošiljke, ki se jih uvaža, niso ustrezno uh, obdavčene. In zaskrbelo nas je to, kar je Evropsko sodišče ugotovilo v zvezi s tem. In zdaj v povezavi s poročilom Olafa moram ugotoviti, eh, da je bil napredek dosežen. Čestitam vam za to, to porast že v številu naprimer, eh, odkritih primerov pri tobačnih izdelkih. Pri nas je seveda Gibraltar eh, zelo občutljivo vprašanje in zani, eh, eh, veseli smo, da se je uspelo ukrepati v primerih eh, resne goljofije, ki je imela eh, bistvene eh, ekonomske posledice na jugu Španije, ki, za, ki je tako ali tako precej prizadet. Torej, upravili ste odlično delo in zato vam čestitam. Rada bi pa zastavila eno vprašanje, tako kot finski kolega. Tudi jaz namreč menim, da je treba zagotoviti ustrezne odnose med Olafom in uh, svetovalnim odborom pri komisiji. Torej, vprašanje je, Kaj menite, da bi lahko storili? V veliki meri je eh, konec koncev tudi od vas odvisno to, kakšne odnose boste imeli s tem odborom. Kako mislite, da bi lahko izboljšali te odnose? Na koncu slabi odnosi nosijo posledice za vse ustanove, evropske ustanove. Torej, kako vi načrtujete izboljšati te odnose? Kako konkretno? Zaradi tega, da nam bo treba spraševati enega in drugega in, in uh, sumiti, da ne dobimo uh, resnice. Um, a los nuevos uh, agentes. Los... Pa še eno vprašanje. agenti v novih oziroma v državah članicah. Ali bi nam Olaf lahko postregel z bolj konkretnimi podatki? V štirih, v štirih državah menda ni ustreznih podatkov, me zanima, če nam lahko te zagotovite. Zanima me pa še, kako v odnosih z Evropskim parlamentom menite, da se izvaja praktične sporazume, sporazume za praktično sodelovanje. Torej, kako si predstavljate nadaljne sodelovanje z Evropskim parlamentom? Tudi sebe sem uvrstila na seznam govornikov, ker imam tudi jaz nekaj vprašanj. Eh, glede številk, predvsem. Jaz bi vam rada čestitala, ampak eh, pogledala sem si te številke, ki ste nam jih predstavili in pojavilo se nekaj dvomov. Najprej faza izbora in potem odločanje o tem, ali se uh, organizira oziroma uvedo preiskave ali ne. Ta faza izbora zagoljuje 2011 8,2 meseca uh, z nadzornim organom smo skušali to uh, eh, presuditi in videli smo, da pogosto naletimo na osebe, ki nima bodi si pravnih veščin ali jezikovnih veščin, da bi razumeli, kaj se jim očita. Zato me zanima, kakšne ukrepe ste uh, uvedli za to, da bi lahko izboljšali to analizo v stopni izbora. Drugo vprašanje so priporočila. Rekli ste, da je več priporočil, kot jih je bilo v preteklosti. Ampak mene zanima, ali se ni zdaj samo drugače uh, štelo. Prej se je štelo primere in ugotovilo, ali je bilo pri posameznem pri, primeru priporočilo ali ne. Uh, Zdaj pa vidimo, da je pri posameznih primerjih včasih več priporočil. Zato me zdaj zanima, je več priporočil samo zato, ker jih drugače štejete. Če bi imel nadzorni odbor dostop do teh podatkov, bi jih lahko spremljal in potem bi mi tudi neodvisno lahko potrdili uh, vrednost teh številk. Pri pravnem spremljanju v državah članicah smo eh, preverili 261 primerov in pri 120 primerov je prišlo do eh, obsodb. Torej, le 120 primerov je prišlo pred sodišče in tam so bile potem izrečene tudi sodbe. Ampak me zdaj zanima, zakaj je takšno majhno število. Ali zaradi tega, ker v fazi izbora to niso uh, ustrezne. Uh, niso izbrani strezni primeri ali kako je to. Pa še nekaj glede števil. Tukaj imamo eno tabelo države članice, število priporočil OLAF-a v državah članicah. Če to pogledamo eh, z golifijami v poročilu PIF, tam so navedene države članice po vrsti glede število eh, Italija, Romunija, Bolgarija, Poljska in Nemčija. PIF je gospod Prinski omenjal OLAF je navedel, kje so bile prepričila Romunija, Nemčija, Poljska, Italija. Torej, že ta vrstni red je drugačen. Me zanima, zakaj. Eh, hvaležna bi vam bila za odgovor. Naslednji na seznamu je gospod De Jong. Hvala lepa, gospa predsedujoča in hvala lepa, gospod Kessler, za eh, poročilo in za obe predstavitvi. Rad bi se navezal na to, kar ste ravno kar dejali, gospa predsedujoča, glede specifičnih priporočil. Če si, če si pogledamo razvoj po letih, če si pogledamo priporočila za nadaljno uh, eh, eh, pravne ukrepe v letih 2010-2012, rast, v letu 2012 pa potem iz 73 na 54 proti 2013 ko se potem spet dvigne na 85. Torej vidimo, da je ta krivulja razgibana. Pogledal sem še številke povezane z osebjem za leto 2014. A imate zdaj več članov osebja oziroma kje odkrivate več držav? Ali ste morda spremenili delovno metodologijo ali uh, izbrali nov pristop? Pravzaprav je težko si je težko razlagati te številke glede priporočil, če nimamo več podatkov o okoliščinah, zakaj je prišlo do teh eh, sprememb. Pa še na nekaj je gospa Gresle opozorila, pa bi bilo smiselno, da se o tem pogovorimo. Komisija se vse čas osredotoča na kršitve priporočil Olafa v državah članicah. Ves čas se podarja, da države članice ne spoštujajo zahtev ali priporočil Olafa in da bi jih zato morali kaznovati. Jaz ves čas zahtevam več podatkov o tem. Mene zanima, ali lahko od držav članic zahtevamo, da pojasnijo, zakaj ne spoštujejo priporočil Olafa. Včasih za to obstaja pravičen razlog. Eh, pogosto pa držav članici tega pač ne storijo. Če jaz pokličem pristojni organ na nizozemskem in vprašam, kakšna priporočila so uh, dobili od Olafa in da so jih izvedli le 64 odstotkov, to je zelo malo, čeprav je to približno poprečje. Ampak mi bojo rekli, da kakovost teh priporočil ni, ni ustrezna, da niso ta priporočila relevantne, da niso utemeljena in v. Uh, Eh, utemeljena eh, na podlagi nekih eh, ustreznih dokazov, ampak mene zanima, je to res, kako je s tem, kak, zakaj prihaja do težav s priporočili, zakaj jih države članice ne izvajajo in zakaj so priporočili takšno kot so, oziroma zakaj države članice o njih razmišljajo tako, kot razmišljajo. Hvala. Kolega Arnold. Like Hvala lepa. tudi sam bi želel komisarju šemeti čimprejšnje okrevanje. Žal mi je, da ga danes ni z nami. Hvala lepa za vaše poročilo, gospod Kessler. Lansko leto je Herman van Rompuy rekel eh, računskemu sodišču, da moramo državljanom dokazati, da Evropa ni vir problemov, ampak eh, rešitev. Sam se s tem ne strinjam. Jasen odziv eh, javnosti bi morali zaznati v vsakem primeru goljufije. V poročilu ste povedali, da so poročila o potencijalnih goljofijah večja od kadarkoli prej. Prav tako ste izdali več priporočil, ker ste našli več dokazov za možnosti goljofije. To mora biti rezultat enega ali drugega. Ali se stopnje napak dejansko vsako leto višajo? ali pa stopnja uspeha pri odkrivanju te goljufije vsako leto raste. Um, oziroma je vsako leto manj neodkritih goljufij. E, tukaj prosim, da nekoliko špekulirate, katera izmed mojih e, teorij je po vašem mnenju bolj točna. Kolega Von na začetku, na koncu. Uh, uh, uh, Hvala lepa. Goljofije so prav gotovo velik problem, ampak ne smemo tukaj pretiravati. Vemo, da gre samo za nič cela dva odstotka evropskega proračuna, tako da je ta stopnja goljufij veliko nižja kot v drugih državah članicah. Prav gotovo pa mora komisija to vprašanje vzeti resno in enako velja za države članice. Kar se tiče predstavitve gospoda Keserja in nekaterih številk, ki nam jih je predstavil, ehm, s tem želim postaviti vprašanje in tudi v zvezi z prihodki. Torej, kar se tiče številk. Eh, ob prikazu priporočil Olafa. Tukaj je razvidno, da ima Romunija največ primerov v okviru priporočila 35. Tam je torej, torej največ primerov goljufi. Zanima me, zakaj. Uh, pa ni bilo podobno priporočilo izdano za Italijo, če imajo oni enako stopnjo goljufi. Pa še vprašanje v zvezi z eh, prihodki. 10 milijonov evrov je izgubljenih zaradi neustreznega obdavčevanja. To predstavlja ogromno razliko za proračune držav članic in za proračun Evropske unije. Na strani 7 je so predstavljeni novi postopki v zvezi z bojem proti nezakonito trgovino z tobačnimi izdelki. E, povedali ste, da tukaj obstaja nov akcijski načrt, nova konvencija e, v okviru Svetovne zdravstvene organizacije. Morda je še prezgodaj reči, ali ti postopki, ti pristopi delujejo ali ne, ampak vseeno bi vas poprašal o tem, ali mislite, da je tukaj zaradi teh novih strategij prišlo do izboljšav in, meni, in kakšno je vaše mnenje, kaj bi še lahko naredili za to, da bi znižali stopnjo nezakonitega trgovanja z tobačnimi izdelki in kako bi lahko zagotovili, da bi lahko za bojem proti nezakonitim tobačnim izdelkom dobili več prihodkov, morda bi lahko več tobačnih podjetij vključili v to, sklenili z njimi sporozume in na ta način poskrbeli, da bi ta denar šel v proračun. Morda bi lahko te izgube nekoliko iz, um, ustavili, tako da bi s tem pomagali evropskemu proračunu in pa proračunu držav članic. Gospod generalni direktor, dolg dnevni red je še pred uh, nami. Najkasneje ob 16.45 uh, vam bom ugasila mikrofon, kajti takrat bomo morali nadaljevati svojim delo, ampak upam, da boste imeli vseeno dovolj časa za odgovor na vsa ta vprašanja. Okay. Few minutes about all the world, so give it to me. So, mm, but I understand fully. And so, uh, honorable. Torej, dali ste mi na voljo samo nekaj minut. To razumem. Skušal bom odgovoriti na vsa vprašanja, ampak uh, morali pa boste pokazati tudi nekaj razumevanja, če mi ne bo uspelo odgovoriti na vsa vaša vprašanja. Sem pa vam seveda na voljo tudi po sestanku ali kadarkoli boste pač imeli kakšno vprašanje za me. Zahvaljujem se vam za vprašanja, za vaše pripombe to kaže vaše, vašo zainteresiranost in nam pomaga razumeti vaše poglede, vaše prednostne naloge in pa zahteve, ki jih zastavljate komisiji in pa specifično OLAF-u. Se pravi, eh, ta razprava je bila zame zelo koristna. Eh, skušal bom odgovoriti na vprašanja po vrstnem redu, istočasno bom odgovoril eh, poročevalcu in eh, podpredsedniku. Torej, dejanska stopnja korupcije in goljufi. Tudi gospod Arnold je imel podobno vprašanje. Podatke, ki smo vam jih predali, so podatki bodi si o preiskavah OLAFA, iz poročil OLAFA, koliko preiskav smo zaključili v državah članicah, koliko priporočil smo tam izdali. Eh, povedali ste, nekatere države članice so dobile več priporočil, druge spet manj. In enako se zgodi o, v poročilu o finančnih interesih Evropske unije. Eh, tam so prikazani samo primeri, ki so jih države članice prijavile o katerih so torej poročale. Prav tako pa je treba razlikovati med nepravilnostmi in uh, primeri goljufijami. Ampak nekaj pri tem pomembno, to je želel povedati tudi poročevalec. Tukaj ne gre za številke dejanskih goljufij pri revizijah, gre za podatke o nepravilnostih ali goljufijah, o katerih so države članice poročale. In številke zajemajo tudi tiste, ki smo jih odkrili mi sami. Želi, številke torej zajemajo odzive držav članic in pa institucije Evropske unije. Tako sem odgovoril podpredsedniku in pa poročevalcu. Moramo se izogniti pristranskosti pri branju teh podatkov. Pristranskost ni samo politično ali etično sporna, ampak je tudi napaka pri interpretaciji podatkov. Če preberemo podatke o tem, da v neki državi poteka največ preiskav, in na podlagi tega sklepamo, da je ta država tista, kjer je največ goljufij, potem bo ta država naslednje leto poročala o manj primerih goljufij in jih bo manj odkrila. Nihče noče biti prvi na tem seznamu. Torej podatki, ki jih dobimo, so dejansko podatki o, izzi, o odzivih držav članic. Če neka država poroča o večjem številu goljufij, no sedaj neposredno odgovarjam tudi nekomu drugemu, Torej, je to zato, ker morda je tam več goljufij. Seveda, če goljufi tam ne bi bilo, o tem ne bi mogle poročati, ampak to kaže tudi na to, da so te države zelo zavezane poročanju, odkrivanju goljufi. To je zelo pomembno. Se pravi, nekatere države članice so preprosto bolj proaktivne. Mene bolj skrbijo tiste države članice, ki o primeri goljufi sploh ne poročajo. In bolj me skrbijo tudi tiste države, eh, no tukaj si lahko eh, ogledamo tudi poročilo islanskega leta. Tam smo zapisali, koliko informacij smo dobili od eh, posameznikov in koliko od institucij. Jaz menim, da je neka država problematična takrat, ko dobimo veliko poročil strani posameznikov in zelo malo poročil strani institucij, kajti eh, to bi kazalo na to, da so državne institucije neodzivne. In to se mi zdi bolj problematično. Dejstvo, da smo za nekatere države izdali več priporočil, pa ni nujno tako zgovorno. Gre za podatke za eno leto in to ne pomeni nujno stalnega trenda za posamezne države. Torej želim povedati, da je pomembno predvsem to, da države članice odkrivajo goljufije in nepravilnosti, da te preizkujejo in da o tem poročajo in da lahko isto naredi tudi Olaf. and maybe it's not even so important. Se pravi, pomembno je to, katera država je najbolj proaktivna, katera se najbolj odziva in največ poroča. In v tem smislu lahko vidimo, da se v državah članicah eh, odzivnost veča tako pri poročilu OLAF, kakor tudi pri poročilu o finančnih interesih Evropske unije. no, nekatere države članice tega še ne opravljajo v zadostni meri, ampak eh, skratka zaznali smo izboljšave. Gospod Balčitis, vi ste spraševali o neki skupni definiciji. Tukaj je moj kratek odgovor naslednji. Direktiva o finančnih interesih Unije oziroma PIF 2001-2003 to bi izboljšalo doslednost povsod po Evropi, če bi imeli skupno uh, definicijo goljufije v takšni direktivi. Tukaj se z vami strinjam. Ne more biti tako, da se na goljofije odzivamo na podlagi konvencij, ki sega v leto 95. Torej, to je še pred vstopom novih držav članic. Eh, to je pomembno sporočilo. Gospod Sarvama. Vse nisem rekel, da je vse lepo in prav, nisem takšna oseba, tisti, ki me poznate, to vedo. Uh, sem pa predstavil situacijo za leto 2013 in uh, na hitro sem poročal tudi o situaciji v letu 2014. Nisem rekel, da je vse lepo in prav, nisem takšna oseba. In eh, prav tako ne morem eh, odgovarjati na vprašanje, zakaj je nekdo naredil nekaj. Ne morem interpretirati dejanj drugih ljudi, eh, tudi ne nadzornega odbora. Moja naloga je, da vam predstavim podatke in to sem naredil. Podal sem vam podatke za leto 2013, In podal vam bom tudi podatke za leto 2014. V letu 2013 smo odgovorili na vse zahteve po dostopu do podatkov. Ne vem, koliko je bilo teh zahtev, eh, ampak na vse smo se odzvali in to so dejstva, to imamo sedaj zapisano v številko. Imeli smo x zahtev po dostopu do podatkov in vsem eh, smo ugodili. Torej, določene zahteve po uh, dostopu do podatkov in določene zahteve na lasno pobudo. Prav tako smo se dogovorili o pogojih dela, uh, torej upoštevali smo to pri odločanju dostopa do podatkov leta leta 2014 smo rekli, želimo nova pravila, ko gre za dostop do podatkov in sedaj spet pravijo, da potrebujemo nova eh, pravila na tem področju. Ampak lani smo dali na voljo vse podatke, ki so bili zahtevani. Space, torej eh, odgovore. Na to vam lahko podam ali na štiri oči ali pa tukaj javno. Letos smo dobili štiri zahteve po polnem dostopu do dosejev. Vsi so prišli med aprilom in junijem. Vse te zahteve so bile vložene med eh, aprilom in junijem. Šlo je da, za zahtevo po dostopu do nastotine primerov in mi smo se odzvali na vse te zahteve. Povsod smo podali nekaj pripomp, ker zahteve niso bile pravilno uložene, imeli so, imele so napačne številke ali so zahtevali dostop do nečesa, kar ne obstaja. Na vse to smo torej odgovorili. V enem primeru smo dobili odgovor enega poročevalca, Eh, in to se je zgodilo že 12. junija. En na eno od, zahtevo, od zahtev pa smo odgovorili in eh, dali vlagatelju dostop do 32 primerov. Poln dostop do 32 primerov. To je več kot lansko leto. Kar se tiče drugih treh zahtev, pa še vedno čakamo na odgovor vlagateljev na naše pripombe. No in eh, ne dajemo jim samo pripombe, ampak tudi smo pojasnili, kaj morajo spremeniti v svojih zahtevah. Torej, en odgovor 12. junija, 10. julija in pa 17. julija. Takrat smo odgovorili in prejšnji teden sem jih v pismu spet spomnil. Če želite, da je izpolnjena vaša zahteva, prosim odgovorite na naš odgovor, ampak od julija nismo imeli nobene reakcije. Ne pa, da mi ne bi želeli doda, eh, dopustiti polnega dostopa do primerov. In tukaj gre samo za dostop do dosjejev o primerih. Eh, imajo pa polni dostop do statističnih podatkov. place uh, in the system and they can, uh, they can have all the Torej, um, vsem so na voljo statistični podatki iz naših registrov, poleg tega pa vsak lahko dobi na stotine poročil, ker je to pač zapisano v uredbi o našem delovanju. Če se kdaj kdo želi spremeniti naše delovne pogoje, potem dobro se jaz lahko s tem strinjam. No, če nadzorni odbor uh, ima predloge na področju spremembe naših delovnih pogojev, smo seveda pripravljeni na to uh, se o tem pogajati. Ampak do sedaj takšnega predloga nismo dobili. možno je, da se bomo dogovorili o delovnih pogojih, ki bodo bolj zadovoljujoči za nadzorni odbor. Trenutno se pač držimo obstoječih pogojev, ampak kot sem povedal že desetkrat, smo pripravljeni se o tem pogajati in se odzvati na mnenja in zahteve nadzornega odbora. Gospa Ajala, spraševali ste me po naših načrtih za prihodnost. Ko gre za AFKOTE, bomo imeli prednostne partnerje v vseh državah članicah. Kakor veste, je za nove države članice to bila zahteva ob vstopu v Evropsko unijo. Starejše države članice pa še nimajo AFKOTOV. vedno uh, izkušnje, ki jih imamo z eh, romunskimi in bolgarskimi afkoti. Nekatere države še bolj potrebujejo te afkote oziroma odbore za usklajevanje. no države, ki so razdrobljene, tu je pa bolj problematično vzpostavljati te afkote. Si bomo pa prizadevali za dobro sodelovanje z nacionalnimi organi na tem področju. Postopki izbire. Gospa Gresle. februarja 2012 smo ustanovili enoto, posebno enoto. Se pravi, v enoti, ki preučuje informacije, ki jih dobimo. Eh, tam dela 20 ljudi. Vsi so visoko kvalificirani, usposobljeni. Dobro, nišče se ta, takšen ne rodi, ampak gre za usposobljene osebe, pravnike iz različnih sektorjev in različnih držav. Se pravi, imamo 28 teh oseb, ki so pristojni samo za pregled teh informacij. Prej smo imeli več takšnih oseb, ampak ti so, te osebe so bile tudi preiskovalci, zato so se morali ukvarjati z preiskavami in pregledom informacij istočasno. Zato smo imeli neuravnovese med uh, preiskovalnimi postopki in zbirnimi postopki. Eh, kajti v fazi zbiranja podatkov se pač ne more oseba istočasno ukvarjati tudi z preiskavami. Zaradi tega smo bili v preteklosti večkrat deležni kritik. To, da imamo sedaj osebe, ki se ukvarjajo samo z zbiranjem podatkov, pa je uh, privedlo do zni, do skrajšanja povprečne dobe izbirne faze. No, sedaj se ta doba spet, ta faza spet malo podaljšuje. Zakaj? Ker imamo isto število ljudi. Um, vsako leto pa se število informacij povečuje. Delo je težko, ampak sedaj ga upravljamo bolj kakovostno, bolje smo strukturirali to enoto, imamo uh, direktorja te enote, namestnika direktorja in uh, tri uh, vodje posameznih sektorjev. Pri zbirnih postopkih je tako, da nimamo nekega fiksno določenega roka. Naš rok je, da te postopke opravimo v dveh mesecih, vsaj v 75 odstotkih primerov. 25 ali 27 odstotkov izbirnih postopkov pa traja dlje kot dva meseca. To so pač realne številke in niso. posledica nekega roka, ki se bi ga morali držati. Potem omeni se tudi stopnjo obtožb. Meni se zdi to nasplošno dobra številka. Torej 54 odstotkov sedaj vodi, eh, preiskav sedaj vodi do obtožbe, ampak to številko moramo seveda sedaj še izboljšati. Najbolje pojasnim to številko. 54 odstotkov stopnje obtožb. Gre za obdobje 2006 do 2013. Te obsodbe so rezultat dela Olafa v zadnjih desetih letih. Se pravi, imamo čas preiskave, čas priporočil, čas za odločitev nacionalnega organa in pa uh, končna odločitev. upam da sem sedaj deloma odgovoril tudi gospodu de Jongu. Povedal sem tudi, da smo vzpostavili bilateralno delovno skupino med Olafom in eh, državami članicami. Ampak preiskovalni sodniki so pač neodvisni preiskovalni sodnik v Milano, naprimer, ni odvisen uh, od uh, generalnega dožilca v Rimu. Se pravi, če se obrnemo na nek organ v državi članici, ni nujno, da tam dobimo vse odgovore. Gospod Arnold. je prav tako zastavil neko vprašanje, na katero je bolj enostavno odgovoriti. Gre za nekakšno mešanico obojega. Imamo več uh, informacij in uh, več priporočil. Tukaj gre za sorazmerje, več kot imamo informacij, več imamo priporočil, več kot je preiskav, več dobimo priporočil. Vprašanje, ali je tukaj gre za višjo stopnjo uspešnosti ali višjo stopnjo odkritih goljufi. Rekel bi, da je to kombinacija obojega in da je to rezultat tudi večjih eh, informacij, ki jih zbiramo kajti mi postajamo vedno bolj vidni, vedno bolj prepoznavni tudi v javnosti in zaradi tega dobivamo več informacij, prav tako pa se veča tudi zaupanje v nas. Eh, zato dobimo več informacij in to ne bi razumel kot eh, porast števila goljufi, ampak kot eh, krepitev uloge Olafa v Evropski uniji. In pa še zadnji odgovor o tobaku. Mm, Kar se tiče tobačnih izdelkov. Prav imate, tukaj gre za velik problem, ki ga še podcenjujemo. mogoče imamo več uh, takšnih primerov v Italiji ali v Nemčiji, ni nujno, da to pomeni, da je tam več goljofij, ampak to, da se ti dve državi bolj odzivata na primere goljofij za tobačnimi izdelki. Torej prav imate, to je še vedno zelo problematično in podpis uh, protokola uh, Svetovne zdravstvene organizacije proti tihotapljanju tobaka je velik dosežek. Naslednji izziv pa ostaja implementacija tega protokola, gre tudi za sledovanje tihotapljanja cigaret in uh, za, za plen strojev za, izdeljeva, uh, za izdelovanje cigaret. Tudi na ta način se lahko borimo proti tihotapljanju. Drugi problem je pa tukaj nezakonita proizvodnja v nezakonitih podjetjih tako zunaj, kakor tudi znotraj meja Evropske unije. No, ne bom tukaj izpostavljal nobene izmed držav. Uh, bom pa rekel, da gre predvsem za vzhodne države. Na tem področju tesno sodelujemo z Evropsko službo za zunanje delovanje in z temi državami. Gre za politično delo komisije in tudi za praktično delo OLAF-a za boj proti tej masovni nezakoniti proizvodnji cigaret, ki so potem tihotapljene v Evropo. Imamo tudi vprašanje agentov Olafa zunaj Evropske unije. Kmalo nameravamo napotiti prvo osebo v Peking. Um, hvala lepa, gospod Kessler. Imeli ste na voljo več kot 25 minut. Ampak pohvalila bi vas, ker ste vedno krajši. Še eno vprašanje. E, torej, če bomo imeli še kakšno vprašanje, vam bomo to poslali v pisni obliki. Hvala lepa, da ste prišli z nami in še enkrat najboljše želje za komisarja. Sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu. Gre za informacijski sistem SIS-2. Z nami je predstavnik eh, Evropskega računskega sodišča Pietro Russo, ki bo predstavil posebno poročilo računskega sodišča. Merci, madame la présidente. Hvala lepa, gospa predsednica. Gospa predsednica, spoštovane članice in člani odbora. Evropsko računsko sodišče je 19. maja sprejelo posebno poročilo eh, v zvezi z tem, kar se je dogajalo s SIS-2. Ta informacijski sistem, to je šengenski informacijski sistem, se uporablja že od 95. leta in sicer ga uporablja eh, eh, obmejna policija, eh, sodna policija, v bistvu ga uporabljajo ti organi po celotnem šengenskem območju. Vsebuje posebne informacije. Eh, tako imenovane eh, razpise, ki se nanašajo na tiste osebe, ki ne eh, bi smele vstopiti oziroma bivati na evropskem ozemlju. Prav tako osebuje opozorila v zvezi z eh, izginulimi osebami. Leta 2001 je svet začel razmišljati, da bo eh, SIS-1 nadomestil se SIS-2, se pravi z drugo verzijo, eh, eh, z drugo generacijo sistema. Komisija je bila tista, ki bi mola razviti ta sistem in ta SIS-2 naj bi omogočil novim državam članicam, da se povežejo s SIS-om. Ravno tako pa naj bi SIS-2 uporabljal najnovejše tehnologije in tudi dodatne funkcije. Sodiš sodišče je preučilo, zakaj komisija v predvidenem roku ni zagotovila delovanja SIS-2. In sodišče je preučilo tudi, ali se je komisija česa naučila iz svojega upravljanja projekta in ali če so uh, uh, te nauke tudi uporabili. Slišali liste, da sodišče ni izvedlo revizije eh, sistema, s katerim bi ocenili kakovo sistema. Eh, komisija je imela več kot šest let zamude in stroški so bili osemkrat višji od eh, prvotnega proračuna. Naše analize so pokazale občutljive kontekste upravljanja, in zaradi tega komisija ni mogla odpraviti operativnih problemov, ravno tako pa smo identificirali slabosti, ki so vplivali na upravljanje projekta. To se je dogajalo zlasti v prvem delu projekta, se pravi do leta 2009. Prvi roki za projekt so bili nerealistični in upravljanje eh, razvoja sistema 2 je trpelo zaradi premajhnih eh, projektnih timov znotraj komisije, ki so se ukvarjali ti. In specifikacije so postajale vedno bolj zapletene, eh, tako da bi lahko tudi bile v skladu s pričakovanji uporabnikov, vendar pa te specifikacije niso bile stabilne do leta 2010 in v bistvu do končne faze projekta. In današnji sistem ima več zmogljivosti, kot pa so bile zmogljivosti, ki so bile predvidene, predvidene leta 2001. E, SIS-2 se stoji iz centralnega sistema, ki ga je razvila komisija in pa tem iz e, nacionalnih sistemov, ki so jih razvile države iz šengenskega območja. E, Indi vendar pa so uh, od, eh, podcenili finančne potrebe. Končno je bil uh, stro, strošek 5 milijonov dolarjev. V centralni sistem 330 milijonov, to, ne, 330 milijonov je bilo potrebno zagotoviti za nacionalne sisteme. In eh, z širitvijo SIS-1, eh, SIS-2 ni več bil potreben v bistvu, vendar pa se pa komisija ni revidirala analiz eh, dobičkonosnosti oziroma uspešnosti projekta, ampak komisija je vse eno oblikovala določene nauke eh, iz prvega dela tega projekta. Tako so lahko spremenili pristop v zadnji fazi, ki se je začela leta 2010 in SIS-2 je bil končan aprila 2013. In eh, komisija je uporabila določene nauke iz eh, SIS-2 tudi pri drugih informacijskih projektih, kot je naprimer projekt inteligentnih meja. Kot ponavadi je sodišče na podlagi teh eh, opažan, oblikovala več eh, priporočil v zvezi z razvojem informacijskega sistema. In sicer je ta priporočila naslovila na komisijo. Gospa predsednica, eh, člani in članice odbora, zahvaljujem se vam za pozornost in sem vam na razpolago za vaša vprašanja. Tako jo bom dala besedo Moniki Holmajer. Zahvaljujem se ji za potrpljenje. Vem, da mora kmalo oditi. Hvala, gospod predsedujoča, spoštovani kolegi. Hvala lepa. Hvala za to, da eh, ste upoštevali mojo zahtevo. Sicer eh, bi tako ali tako že morali biti v odboru za opračun, eh, tako da bi morali tega zapustiti. Ampak naj se zahvalim. Evropskemu računskemu sodišču za to temeljito in precizno delo. Zelo jasno eh, lahko povem, da je zdaj jasno, kaj je s tem eh, sistemom. Popolnoma in nujno potreben je, kljub temu, da je eh, bil ne najbolje izveden tudi računovodsko gledano bi lahko razmišljali drugače, če bi SIS One for All ostal za posamezne države članice, ne pa, da bi to postal enoten sistem SIS 2. Na koncu se je pokazalo, da to ni najprimernejše in to se je pokazalo tudi pri drugih velikih projektih. Ravno zaradi tega je zdaj tu v priporočilih jasno zapisano, da je treba pred vsakim velikim projektom natančno vedeti, kaj se želi doseči, kakšne zahteve imajo države članice. Države članice morajo te zahteve predstaviti, sicer eh, bo problematično, ko jih ne bodo izvajale na začetku torej, je treba opraviti ustrezno pripravljeno delo. Ta sistem je bil že potreben, to je že res, ampak nihče ni vedel, kakšno ne bo na koncu, kaj bo treba storiti. No, moraš na koncu reči, jaz bi to pa to, če ne, veš, ne poveš natančno vnaprej, kaj, zah, kaj zahtevaš, kaj potrebuješ. In komisija tudi ni bila pripravljena od vsega začetka. Eh, zagotoviti vseh finančnih sredstev. Od vsega začetka se je vedelo, da bo potrebnih več sredstev, kot pa je bilo ocenjeno. In proračunsko je bila stvar že napačno zastavljena. In moja politična ocena je, da če že proračunsko storino nastaviš dobro, potem bo projekt težko izvesti. Potem je treba imeti tudi ustrezne strokovnjake, ki imajo ustrezno znanje. Komisija mora najti ustrezne strokovnjake v hiši, zato da takšen projekt tudi ustrezno izvede. Sicer je komisija popolnoma odvisna od nekega zasebnega podjetja, ki se javi na razpis. Uh, in tudi tu se je torej pokazalo, da je bil pristop napačen. Poleg tega pa je bilo v komisiji in svetu odločeno, da je program treba še razširiti, da je treba dodati dodatne tehnične zmožnosti, kar je stvar še bolj zakomplicirano. Nam se je zdelo pa posebej moteče to, da komisija ni bila ravno agresivna v svoji transparentnosti. Uh, Karoš Kuelu je eh, tu z nami, ki je dolga leta trpel eh, z menoj, eh, ko smo v eh, odboru želela zagotoviti to transparentnost in predobiti vse ustrezne podatke, da bi opozorila na vse probleme in da bi na koncu zagotovila eh, boljši rezultat. Komisarki Malmströmovi sem hvaležna za to, ker si je eh, ta sistem zastavila kot prioriteto. Eh, želela je ta projekt in kadar imamo velike evropske projekte, je treba eh, najti dobre rezultate, sicer nas to udari nazaj. Pripravljena so bila poročila, jaz sem prevzela priporočila računskega sodišča, sem pa Eh, oblikovala še nekaj dodatnih priporočil, naprimer, da bi vsak večji informacijski projekt v prihodnosti moral spoštovati postopek dobrega eh, vladanja na področju in upravljanja na področju informacijske tehnologije. Po tem, ko imamo nekaj generalnih direktoratov, ki so specializirani za informacijsko tehnologijo, bi morala ta seveda sodelovati pri oblikovanju takšnih sistemov. Uh, potrebujemo tudi ustrezne strokovnjake doma in od zunaj in jih privabiti eh, k izvedbi takšnih projektov. Država čla, od držav članic je treba tudi že od vsega začetka zahtevati jasno opredelitev zahtev, ki jih imajo in desiderato. Sicer je potrebno razpis in razpis mora biti ti dovolj fleksibilen za to, da nismo od enega podjetja odvisni v celotnem življenjskem obdobju projekta. V priporočilu 15 smo napisali, da bi morali početi 134.1b, morali še enkrat natačno pojasniti. V 134.1b imamo določbo, ki pravi, da kadar smo prepričani, da je ena tehnološka rešitev najboljša, je treba imeti možnost, da se osredotoči samo na eno. To ne pomeni, da lahko potem z nekimi diletantnimi razpisi komisijo uh, privežemo tako rekočeno zasebno podjetje, ki ima od tega potem samo še dobiček. Torej, nikar si ne vežemo rok sami, ampak uh, um, si ustvarimo sistem, ki bo po gradnikih tako rekoč postopoma lahko uh, omogočal izgradnjo, tako da postopoma lahko podjetja menjamo, če bi se izkazala, da so neuspešna ali pa da so neustrezna. Pa še nekaj. Pri tistih določbah, ki govorijo o kazenskem progonu, um, oziroma o penalih, ki bi jih komisija morala plačati, smo imeli srečo, ker se na koncu ni nič takega zgodilo. Lahko pa bi se, v bistvu je bil vse pristop suboptimalen in izvedba je bila suboptimalna in čeprav je to program, in sistem, ki ga nujno potrebujemo za ustrezen in učinkovit boj proti organiziranemu in resnemu kriminalu. Naj povem, da s svojimi priporočili ne odvračam od velikih evropskih projektov, ne, le opozarjam na to, da jih je treba dobro pripraviti, zato da lahko javnosti pokažemo, da eh, lahko učinkovito izvajamo takšne projekte vse ostale zadeve, ki sem jih zapisala, so verjetno predvsej samo uh, umevne. Pri SIS-2 uh, eh, imamo odlično priložnost, da se česa naučimo za prihodne projekte, za projekte, ki zdaj uh, že potekajo oziroma ki so v pripravi. Jaz se še enkrat zahvaljujem računskemu sodišču za res temeljito analizo, ker nam bo to v prihodnih projektih zagotovo zelo pomoč. Ja Seveda je vprašanje, kdo je za to odgovoren. Kolega Koeljo je prosil za besedo. Dobrodošli v naši sredi, pozdravljeni, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča, za besedo. Želel bi kolege spomniti na naslednje. Parlament je bil tisti, ki je zahteval od eh, računskega sodišča za to revizijo. Vemo, da je to sistem, ki ga potrebujemo, zato nismo proti njemu. Ta sistem potrebujemo za policijsko sodelovanje, potrebujemo ga za varnejše meje. Ampak način, kako je bil ta sistem upravljan, kako je bil projekt upravljan, to, to je način, ki ga ne bi smeli več ponavljati. In uh, zahvaljujem se še enkrat sodišču za poročilo, kajte tako komisija ne bo ponavljala napak. Moniki Majer se zahvaljujem, zato ker je ona pripravila odlično poročilo in eh, dala je tudi zelo dobra priporočila in predloge. In povsem prav ima, ko poudarja naslednje dejstvo. Od samega začetka je eh, bilo s tem projektom veliko narobe. Prvi eh, razpis je bil izveden preden eh, je tam parlament potrdil pravne instrumente. Parlament je sicer so zakonodajalec, ampak preden je parlament lahko kaj rekel, je komisija že začela z razpisom oziroma zbiranjem ponudb. Potem pa je komisija eh, v bistvu samo še ignorirala države članice ne bom rekel, da je delala proti njim, ampak govorimo o notranji varnosti in eh, meje bi morali krepiti od samega začetka, takrat, ko smo vsi začeli sodelovati. In takrat, ko smo začeli sodelovati, smo rešili problem. Kot je Monika Majer rekla, v takih primerjih moramo biti previdni, ko začnemo s projektom. Že od samega začetka moramo vedeti, kaj hočemo narediti, in tako se bomo izognili takim eh, izgubam denarja. In gospa predsednica, še nekaj. Računsko sodiče je zelo prijazno reklo, da komisija ni dala dovolj ljudi. Ne gre samo za problem eh, števila zaposlenih, ampak kakovosti. To je problem komisije. V Libe odboru niso imeli nobenih ljudi nobenih človeških virov, ki bi bili ustrezno usposobljeni, da bi vodili ta zelo zapleten sistem. In zato upam, da v prihodnje teh problemov ne bo več. In mislim, da ima Monika Majer tudi prav, ko govori o pomankanju transparentnosti. Že od samega začetka smo zahtevali več transparentnosti. Zahtevali smo podatke od komisije, številke, trikrat ali štirikrat. Spraševali smo, zakaj so stvari blokirane. Spraševali smo, zakaj so nastajali problemi med eh, komisijo in eh, izvajalci. Premalo transparentnosti je bilo. Tako za parlament, kot za države članice. No, sedaj sistem dobro deluje. Ne vem, ali eh, bo Monika Majer dobila to, kar zahteva, ampak bi morali sprejeti in potrditi mehanizme, s katerimi bi ocenjevali kvaliteto dnevnega delovanja tega sistema, tako da se bomo izognili dodatni izgubi denarja. Hvala lepa. Prosimo vas, da poročilo predstavite tudi v odboru Libe. To je izjemno pomembno vprašanje za vrš za vas odbor in seveda nas zanima prihodnost, zanima nas pa tudi preteklost. Želimo vedeti, kako se izogniti določenim napakam in želimo vedeti, kdo je odgovoren za to napačno uporabo sredstev EU. Kineči. Grazie Presidente. La eh, relazione della Corte dei Conti che. Hvala lepa. Rada bi se računskemu sodišču zahvalila za to pomembno poročilo. Uravnoteženo je, čeprav kritično, jasno kaže na razloge za zamudo in za visoko rast stroškov. Rada bi se zahvalila tudi poročevalki za njeno poročilo in za komentarje, za izbrani pristop. Res obstajajo zelo različni razlogi, ki so povzročili visoke stroške in pa zamudo. Poročilo kaže, da je komisija delala v zelo teženih okoliščinah. Prevzeti je morala odgovornost za politično uh, odločitev, ki jo je sprejel svet. Komisija je tudi v dveh sporočilih upozorila na zastavljeni rok, upozorila na uh, kratek rok in na zelo, zelo velike težave, ki bodo nastale, če naj, bi naj bodo izpolnile vse zahteve, vendar pa tega svet ni uh, upošteval. Problemi so nastali pri migraciji podatkov, ki je trajala veliko dlje, kot so pričakovali. Nastajale so napake na različnih ravneh, pri sklepanju pogodb in pri drugih vprašanj, ki še niso prišle pred sodišče. Poročilo je opozorilo tudi na težave z osebjem, ki so nastale zaradi pogodb, ki so bile sklenjene za prekratek čas. Kljub temu, da je jasna potreba, da pravosodni eh, mejni in uh, carinski organi v šengenskem področju potrebujejo tak sistem. Ravno zaradi tega je. Bilo leto 2013 tako zelo pomembno. Komisija je eh, skušala zagotiti ustrezne izboljšave uh, Res pa je, da je treba zahteve postaviti pravočasno in predhodno in s tem se pa ponovno strinjam. Hvala. Zdaj predajam besedo predstavniku Generalnega direktorata za notranje zadeve Evropske komisije. Uh, Hvala lepa. Komisija se zahvaljuje članom odbora za proračunski nadzor, še posebej gospe Holmajer, za temeljito opravljeno analizo poročila Evropskega računskega sodišča. Preden se odzovem na priporočila tega odbora, naj povdarim, da bo vsi dve vzpostavljen, da je stopil, da se ga je začelo upravljati aprila 2013 in da je od takrat potem dobro deloval na vseh ravneh. Države članice skušajo kar najbolje uporabljati ta sistem. Za 6 milijonov se je povečalo število opozoril. SIS-2 bo leta 2016 predmet eh, pregleda, kot to zahteva zakonska osnova oziroma pravna podlaga za SIS-2. Poročilo računskega sodišča je dobra priložnost za to, da komisija še enkrat eh, pregleda vse dejavnosti in okoliščine, ki so vplivali na razvoj SIS-2. Podariti pa je treba, da smo se nečesa naučili, ne samo zaradi poročila, ki je bilo pripravljeno sedaj. V eh, celotnem procesu nastajanja projekta smo eh, že spremljali razvoj in se odzivali Eh, na okoliščine, zato je bil na koncu rezultat uspešen. Komisija pa se je skušala ubraniti politične dimenzije tega projekta, institucionalne dimenzije. Skušali smo zagotoviti eh, snovno uspešnost tega projekta. Komisija bo sprejela in se odzvala na vseh osem priporočil. Komisija, kot sem že dejal, je že uh, skušala uh, potegniti zaključke v letu 2010 in se odzvati na ugotovljene. Uh, pristojne agencije pa so začele tudi že izvajati priporočila 2011 ugotovitve eh, poročila računskega sodišča bodo vsi pristojni generalni direktorati upoštevali in tudi agencije EULISA, naprimer, preko ustreznih mrež. Naj še enkrat povdarim, kako zelo nenavadne so bile okoliščine, v katerih je nastajal ta projekt. Svet se je odločil, da bo na lasno pobudo eh, izvedel ta projekt brez eh, posvetovanja s komisijo in parlamentom. Mnoge zahteve so se dodajale tekom izvedbe projekta in svet tudi pri uh, določanju roka in pa proračuna tega ni mogel upoštevati na začetku, ne, potem pa tega ni prilagajal. Komisija je sporočilih 2001 in 2003 upozorila države članice na tvega, neki nastaja z kratkim rokom in zahtevala spremembe, ki potem niso bile uh, dogovorjene, če naj bi se uh, držali roka. Komisija je podarila večkrat, da bo sistem eh, na voljo lahko šele kasneje, kot pa je bilo najprej predvideno. Komisija je podarila tudi, da je, da je razlog za to dejstvo, da se spreminjajo zahteve. Svet je kljub temu odločil, da se ohrani projekt in uh, zavrnil možnost, da bi uh, Eh, podaljšal eh, delovanje sistema SIS-1 po 2006. Komisija pri tem zakonskem postopku ni sodelovala. 2009 je svet ugotovil, da je SIS-2 še vedno absolutna prioriteta. Sistemske zahteve so se vse čas eh, širile in večale na zahteve držav članic. In to je seveda imelo posledice za, na upravljanje projekta in pa na pogodbe, ki so bile sklenjene, ki smo jih morali vse čas spremeniti. Tekom celotnega projekta je komisija spoštovala vsa poroč, vsa, vse določbe finančne uredbe in uh, delovala proračunsko neutralno. Zdaj pa se naj odzovem na najbolj kritična priporočila. Visoki stroški so bili ugotovljeni. Eh, več držav članic se je seveda pridružilo šengenskemu območju in zato je bilo treba najprej nadgraditi obstoječe platforme. Ampak potem so države članice zahtevile več, kar je potem razširilo celoten domet projekta in je to pomenilo, da je bil na, da je bil na koncu sistem, ki je rezultat celotnega projekta predvsej drugačen, kot pa je bil najprej zasnovan. Iz 50 milijonov na 70 milijonov uh, enot podatkov se je povečal domet s potencijalno 100 milijonov enot. Zahtevalo se je tudi skladnostne teste v državah članicah, tudi tega nismo predvideli najprej. Svet je v projektu, v izvedbi projekta zahteval še dva pregleda, kar je dodalo še dodatne naloge in povečalo stroške. Nov pristop po 2010, ki ga je sprejel svet, je zahteval, da uh, se zagotovi konverzija ne samo iz SIS-1, SIS-2, ampak tudi obratno. To je spet povzročilo dodatne stroške. Parametri sistema so se vse čas v projektu spremenjali in prilagajali, zato je treba biti zelo previden, ko se pogovarjamo o načrtovanem eh, proračunu in končnimi stroški, saj se je sistem vse čas spreminjal in je bil na koncu precej širši, kot je bil najprej zasnovan. Komisija je vse čas skušala delovati transparentno. Komisija je vse čas slikala jasno sliko glede stroškov na podlagi informacij, ki jih je imela. Vse te informacije so bile vse čas. Uh, posredovane tako svetu kot parlamentu. Kar se pa tiče načrtovanja stroškov, komisija, povdarjam, je sistemsko spremljala ocene stroške, Ob vseh menikih, leto 2005, ko smo pregledovali stroške, maja 2009 v skupno poročilo s predsedstvom o prihodnji orientaciji SISA 2, aprila 2010 in septembra 2010 v poročilih o globalni časovnici in proračunu za začetek veljave SISA 2 in potem še v uh, dvoletnem računskem poročilu stroški so bili tudi del stalnega vračunskega postopka in uh, kot običajno predmet uh, pregleda proračunskih organov. Kar se pa tiče penalov, očkodnine so bile uh, ocenjene pri uh, vsakem primeru posebej in to sta storili tako pravna služba komisije kot zunani uh, pravni konzultant in tako se je skušalo omejiti te kazni na čim nižja raven. Potem pa še letni razpisi. Komisija je vse čas podarjala. da so bile pogodbe hitro neoptimalne in jih je pa zato treba spremenjati. Komisija je izbrala pri prvem amandmaju Eh, tako imenovano opcijo technical locking, vendar pa pri tem ni prišlo do nobene kršitve finančne uredbe. Naslednja točka je upravljanje oziroma vodenje. Strokovne stane držav članic smo upravljali od vsega začetka projekta. V interesu upravnika SISA 2 smo skušali zagoviti tudi nacionalno upravljanje, globalno upravljanje, eh, posebno eh, delovno skupino za SIS 2, prijatelje predsedstva in tako naprej podarjam in potrjujem, da so vsi ti organi del celotnega globalnega sistema upravljanja, ki ga je komisija zasnovala leta 2010. As regards komisija je uh, uspela zabeležiti določene ugotovitve pri, takš, pri tem projektu in to je zagotovo nauk za prihodne. Komisija se nikoli več ne bo šla takšnega projekta, ne da bi vnaprej točno določila tehnične specifikacije in brez ustreznega pravnega okvira, ki bi ga so zakonodajalca potrdila. In to bo veljalo za vse prihodne sisteme, informacijske sisteme. EULISA bo zagotovila strokovno znanje tudi od vsega začetka projekta, zato da bi lahko sistem NRTP dobro razvili in razvili od vsega začetka. Upamo, da tako potem nikoli tudi ne bo več prišlo do takšnih napak kan es sein, dass wir auf zwei verschiedenen Veranstaltungen waren? Ali je možno, da sva bila na dveh različnih prireditvah? Zdi se mi, da se ocene odbora Libe našega odbora in računskega sodišča zelo razlikujejo od vaše ocene. Verjetno se bomo morali k tem še vrniti. Zanima me že, kdo je odgovoren za vse zamude in za vse visoke eh, izgube. Moramo se vprašati, kdo je odgovoren za to. Ne moramo se izgovarjati samo na okoliščine oziroma na spreminjanje odločitev. Sprašujem vas, katerih napak ne bi ponovili, ne vi osebno, pa komisija. Ne želim, da bi, ta, da bi ob tej zgodbi rekli, ja pač ni šlo vse tako, kot smo naredili, ampak tako pač je. Takšne zgodbe doma voljivcem ne moremo prodajati. Uh, eh, škotifu... Mislim, da moramo osvetliti tehnične parametre, ki so se spremenili. Recimo v prvotni ovojnici, ki je bila predvidena za oceno stroško CISA-2, je bilo predvideno, da se uporablja obstoječe komunikacijske infrastrukture. Potem je bila sprejeta odločitev, da se zgradi zasebni, eh, zasebno mreže in to je zelo vplivalo na stroške. Podobno velja ta, tisti trenutek, ko so se države članice odločile za migracijo podatkov, ki bi jim omogočila, da se vrnejo v prejšnje stanje, če bi stvar se eh, zalomila, to je zahtevalo ta konverter. Veliko stvari je bilo treba spremeniti v času samega projekta in zaradi tega so stroški podivjali. Thank you. Hvala. Če ni več drugih govornikov, dajem še enkrat besed računskemu sodišču oziroma gospodu Rusu. Hvala lepa, gospa predsednica. Najprej mi dovolite, da povem, da sem zelo vesel tega. da člani tega odbora eh, pozdravljajo zaključke našega revizijskega dela in po drugi strani se mi zdi, da komisija v bistvu priznava utemeljenost našega dela. Tega ne govorim zato, da bi hvalil naše lastno delo ampak omogočite oziroma dovolite mi, da vam rečem naslednje. Ne bom odgovarjal po vrsti na vsa vprašanja. V bistvu mislim, da je naše poročilo uravnoteženo in izčrpno. To pravim zato, ker vsebuje podatke, ki so neizpodbitni in ki so tudi eklatantni. Potem je tu naslednji argument, ki je neizpodbiten. Osemkrat so bili na koncu višji stroški kot predvideni na začetku. In kaj je eklatantno še? mislim, da eh, smo tudi dovolj jasno razložili vzroke in razloge. Vendar pa so podatki tudi filtrirani zaradi določenih pomislekov. E, šlo je za zelo zapleteno zadevo, za zapleten dosje z veliko občutljivimi političnimi vidiki. Na začetku je prav gotovo prišlo do določene zmede pri argumentaciji in v zvezi z pristojnostmi različnimi entitetami, ki so odločale. Ampak zaključimo lahko naslednje. Mi menimo, in to je napisano tudi v poročilu, in to pravi tudi gospa poročevalka, Torej, glavno odgovornost nosi komisija. Na to vprašanje se moramo vedno vračati. Ne glede na vsa vprašanja, ki so bila postavljena. Ni sprememba specifikacij sistema eh, tista, ki je povzročila takšno povečanje stroškov in zamude. Ampak ravno obratno, zamude, ki so bile posledice slabega upravljanja, vsaj delno, eh, te zamude so povzročile visoke stroške. Euh. Recimo, odstavek 32 našega poročila piše, piše. Začetni na pogodbo določa, naj bi se projekt začel 2006, se bom. Uh, lahko ta projekt bi moral sprejeti okoli 5600 razpisov ukrepa. Po letu 2007 je prišlo do velikega povečanja števila razpisov ukrepa. Zaradi tega so se spremenili tudi, eh, spremenile tudi zahteve eh, povezane z zmogljivostjo sistema. Torej zamude so bile tiste, zamude so bile posledica eh, slabega upravljanja in vse skupaj je pripeljalo do višjih stroškov. komisija ni pričakovala teh težav na začetku projektu? Naj se dotaknem podrobnih vprašanj. Razpis oziroma zbiranje ponudb. E, glede na to, da jih je bilo več, je to povečalo stroške pogodb. V bistvu je šlo za tako kaskado slabo upravljanje povzročilo zamudo, v tem času bi projekt moral biti že končan, pa ni bil. Istočasno pa so se potrebe držav članic spremenile oziroma povečale. To je bilo v bistvu nepredvidljivo. Ampak bilo je potrebno dosti več denarja porabiti, dosti več denarja, kot je bilo na začetku ocenjeno. Tu je treba razmišljati, ali je bila odločitev komisije racionalna. Formalno bi postopek lahko potekal po starem zandih, ampak ne glede na to izbiro. Torej, je pa res, da če bi imeli samo enega izvajalca, potem bi bile cene bolj sprejemljive. In bi jih lahko dobili na prostem trgu. Ker pa zadeva znanje osebja, rekli smo ne le, da ljudi ni bilo dovolj, ampak ti ljudje, ki so bili dodeljeni, niso imeli dovolj znanja, to je priznala tudi komisija. Potem so bili tu še napoteni nacionalni strokovnjaki, vendar pa je zaradi tega komisija vseeno odgovorna za to, kar se je dogajalo. Kajti komisija je tista, ki bi morala eh, voditi in osmerjati te ljudi in po letu 2009 ko je komisija začela dosti bolje upravljati ta projekt, je vse skupaj dosti bolje teklo. Euh, Tous les autres objections qu'on a fait re, euh, reviennent plus ou moins au point euh, clé que j'ai essayé de euh, bosser euh, plus haut. Poskušal sem odgovoriti tudi naslednje. če bi morali v določenem trenutku razvili SIS 3 ali 4, Ampak torej, vse to, kar posledica zamud. V projektu smo rekli, da če bi bil projekt eh, v rokih končan, potem bi bili stroški tudi takšni, kot so bili ocenjeni na začetku. Mislim, da sem več ali manj odgovoril na vsa vprašanja. Mislim, da sem se dotaknil vseh pomislekov parlamentarcev in da sem odgovoril tudi na to, kar je rekla komisija sicer sem pa na razpolago za dodatna vprašanja. Hvala lepa. Mislim, da moramo tej zgodbi slediti, vsekakor se tega že veselimo. Vesel in vnaprej hvala, da boste eh, tudi v odboru Libe razpravljali o tem. To je zelo pomembno in pripravljeni smo organizirati tudi nadaljevanje te razprave. Še enkrat hvala za eh, opravljeno delo. Sedaj prehajamo na sedemnajsto točko, ki tudi govori o finančnih interesih. Odbor kot poročevalka obveščam, da bomo 1. oktobra skupaj z eh, odborom Libe in poročevalcem Lopezom Avilarjem začeli pogajanja s svetom. Pogajalsko moštvo so poročevalec in poročevalci v senci in dogovorili smo se tudi, da še en tehnični dialog skupaj z svetom. Torej, o tem vas obveščam. Če ni nobenih ugovorov, bomo postopali tako, kot sem opisala in seveda se teh zasedanj lahko udeležite vsi. Želi kdo kaj povedati o tem? Ne. No, točko 18 smo prestavili na naslednjo sejo. Kolega Jens Gajer ima druge obveznosti. Gre za obisk eh, delegacije odbora eh, kont v Republiki Češki. Sedaj nas čaka posebno poročilo računskega sodišča zanesljivost rezultatov pregledov, ki jih države članice izvajajo za kmetijske odhodke. Gre za zelo pomembno poročilo. Nasvidenje, gospod Ruso. 58 milijard evrov je vsako leto namenjeno kmetijstvo. Besedo pa dajem kar predstavnici računskega sodišča, ki bo predstavila to poročilo. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospe in gospodje, z veseljem bom eh, predstavila poročilo o pregledih kmetijskih odhodkov. Naj najprej podam pregled ozadja. Vsak vsaka, v vsake države članice obstajajo pristojni organi, ki preverjajo upravičenost kmetijskih odhodkov in eh, prav tako izvajamo tudi pregled vzorcev eh, upravičenk. To potem zberemo v letnem statističnem poročilu, ki ga preveri neodvisni odbor in komisija. Te podatke komisija uporabi za izračun preostale stopnje napak. Gre za oceno nepravilnosti po vseh opravljenih pregledih. Eh, to potem predstavijo komisiji, eh, svetu in parlamentu kot eh, del razrešnice. Ugotovitev računskega sodišča ugotavlja, da te kontrole kmetijskih odhodkov niso zanesljive. Zakaj? Pregledi plačilnih agencij so samo deloma učinkoviti, nepravilnosti niso vedno odkrite oziroma se o njih ne poroča. Uh, Potem številne plačilne agencije niso preverile pravilno statističnih poročil, ki so bili predloženi komisiji eh, in niso preverili vseh podatkov v skladu z priporočili komisiji državam članicam. Drugič, odbor, ki je pristojen za pregled, ni ustrezno poročal o preverjanju dela plačilnih agencij na licu mesta. Potem četrtič obstajajo tudi pomankljivosti pri statističnih poročilih komisije. Na podlagi eh, torej informacije, ki so bile zbrane v državah članicah, niso uh, prišle pravočasno in niso zanesljive in komisija zato ni mogla ustrezno izvajati revizij. Komisija zato im ni imela zanesljive osnove za oceno preostale stopnje napake. Poleg tega njene prilagoditve stopnje napak niso bile statistično pravilne, eh, no, novo v novem poročilu za leto 2012 pa ocenjuje vsako plačilno agencijo in popravlja stopnje napak in to poročilo predstavlja precejšno izboljšavo. Um, odbor mora podati mnenje o pravilnosti izplačil v skladu z novimi priporočili. Vseeno pa sodišče predlaga, da najplačilne agencije bolj redno preverjajo podatke in izboljšajo svoje metode za zbiranje podatkov. Komisija je um, izdala priporočila za plačilne agencije in certifikacijske organe. Komisija mora zagotoviti, da dobi zanesljive informacije o uh, Eh, nadzornih aktivnostih plačilnih agencij in učinkovitost tega preverjanja eh, mora veljati tudi za statistična poročila držav članic. Komisija mora podati statistično preverljivo oceno preostale na, eh, stopnje napake in to je seveda odvisno od učinkovitosti dela plačilnih agencij in certifikacijskih organov. Hvala za vse odgovore na vaše vprašanje. Ja, prav gotovo bomo imeli veliko vprašanj. Kolegica Kadenbach je prčevalka za to temo. Hvala lepa. Zahvaljujem se gospe Budbergede za to poročilo. Poročilo je predstavila na, v zelo kratkem času, ampak vseeno se tukaj kažejo. največji problemi. Imamo dvostopensko, stop, eh, dvostopenski postopek preverjanja napak. Eh, najprej gre za odgovornost držav članic, potem pa za odgovornost eh, komisije. V prilogi temu poročilu smo lahko prebrali, da druga stopnja tega preverjanja ne more potekati dobro, če že v osnovni eh, stopni komisija ne dobi zanesljivih podatkov. No, sama sem bila članica odbora Regi in Envi. In uh, vem, da se v kmetijstvu pojavljajo najrazličnejše zahteve uh, Za, no, za novo reformo kmetijske politike bo spremenjen tudi deloma tukaj open, eh, opisan sistem. Eh, certifikacijski organi bodo dobili nove pristojnosti, ne vem pa, ali bo to samo privedlo do tega, da bodo statistični podatki v prihodnosti bolj zanesljivi. Um, sama sem eh, k poročilu računskega sodišča dodala še deset priporočil. Pripričana sem, da moramo tukaj nagovoriti predvsem države članice. Ne more biti tako, da dobivamo poročila za visoko stopnjo napak in da zaradi tega eh, denar ni izplačan, da, si, da projekti niso izvajani, kajti to bi prizadelo tiste, ki niso krivi, ne pa tiste, ki so zagrešili te napake. Prizadelo bo tiste, ki prispevajo k ohranjenju našega okolja, ohranjenju varne oskrbe s prehrano. Eh, se pravi, eh, to moramo zagotoviti tudi vse stresnimi administrativnimi podatki. Eh, lahko vam zagotovim, da se bomo tako v odboru in v Agri in Kont eh, prizadevali za to, da bodo države članice tukaj preuzele svojo odgovornost, odgovornost, ki jo imajo do davkoplačevalca in pa tudi do evropskega prebivalstva, kajti tukaj gre za vprašanje varne oskrbe za prehrano. Eh, to lahko naredimo, torej to bomo morali. Um, narediti po hitrem postopku. Države članice bodo morale začeti izvajati ta priporočila. Um, ne more biti tako, da nek dragocen sistem, ki ga imamo v kmetijski politiki, ne deluje zaradi šlampastega zbiranja podatkov. In da je s tem ogrožena. Hvala. Vielen Dank, Petra, za vama. Petri Sarvama. So uh, Hvala lepa, jaz sem poročevalec v senci za Evropsko ljudsko stranko. Zahvaljujem se gospe Budge Bute, prostite, če masakriram vaše ime. Eh, zahvaljujem se tudi poročevalki. Tukaj gre dejansko za zelo, zelo pomembno temo. Najprej je treba povedati naslednje. poudarek odborov za nadzor proračuna in eh, odbora za kmetijstvo. Eh, torej, stališči teh dveh odborov se ne smeta izključevati. No, seveda moramo biti pozorni na to, kako se uh, porabi davkoplačevalski denar. Ampak vseeno moramo ob tem videti naslednje. Mi smo tukaj ustvarili nekakšno pošast. Težko bi rekli, kje je sploh možno začeti. Tudi uh, odgovornost komisije je, da sedaj zagotovi, da ta pošast dobro deluje. In če dobivamo različne informacije iz različnih virov, In če je že od vsega začetka, potem je že od vsega začetka jasno, da ta sistem ne more biti uh, Eh, učinkovit. Se pravi, naloga informacije je, da dajo na razpolago zanesljive informacije in da te informacije dajo na razpolago pravočasno. Enako pa velja tudi za komisijo. Komisija mora uspešno koordinirati ta sistem, drugače se države članice s tem ne bodo mogle soočiti. Potem se postavlja še pomembnejše vprašanje preglednosti informacij in to je zelo pomembno za naš odbor. dokler ne bomo imeli dostopa do tega, kje, kaj, kakšni programi, zakaj in kakšne so sta, stopnje napak, uh, potem smo popolnoma brez moči. Lahko samo kričimo v prazno. Se pravi, informacije morajo biti bolj transparentne za vse. In komisija mora poskrbeti za to, da bomo dobili informacije strani držav članic, te informacije morajo biti dobro usklajene in šele potem bomo lahko pomagali kmetom, ki sedaj trpijo zaradi naših napak. Naj vam podam samo en primer. LPIS, torej ta identifikacijski sistem za zemlišča. ta ponuja neustrezne informacije. Računsko sodišče je ponekod ugotovilo, da so bila močno z gozdom porastena zemljišča identificirana kot zemlišča za kmetijsko obdelavo in nihče ne ve, zakaj se to zgodi. Če imamo takšne sisteme, potem moramo vsi in predvsem komisija mora zagotoviti, da takšni sistemi delujejo. Mislim, da sem omenil tiste točke, na katere moramo biti najbolj pozorni. Hvala lepa. Tudi sama sem se uvrstila na dnevni red, kaj ti eh, oprosite na seznam govornikov, ker eh, bom poročevalka za razrežišnico komisije. Torej, če si ogledamo statistične podatke za leto 2013, od 81 mest je uh, velik delež izjavil, da um, so naredili vse lepo in prav in da imajo stopnjo napak, ki so uh, eh, eh, niže od 2 odstotka. Samo eno mesto v Bolgariji je reklo, da delo ni opravilo ustrezno. Vse, vsi ostali organi so trdili, da imajo zanesljive statistične podatke, pa je komisija uh, vsaj pri polovici ugotovila, da so potrebni popravki. Se pore, ne moremo si se zanesti na plačilne agencije, ne na certifikacijske organe, ne na komisijo. To si bomo morali v postopku podelitve eh, razrešnice bolje, eh, bolj pozorno ogledati, enako velja tudi za strukturne sklade. To je zelo pomembno poročilo. In moramo se vprašati, kaj naj naredimo, če nam ti organi preprosto lažejo, kajti za to gre, če nam dajo na voljo napačne podatke. Zahvaljujem se tudi komisije, da je dala sedaj na voljo te podatke, prvič se je to zgodilo. In slišim, da sedaj že obstajajo poskusi, da v bodoče več teh informacij ne bomo dobili. Eh, besedo bi dala tudi predstavniku komisije, eh, gospod Ševan, izvolite. Hvala lepa, eh, gospa predsedojoča, hvala lepa, Brigite, za to priložnost, da razpravljamo o tem vprašanju. Komisija se zaveda, da se ne more posem zanašati na države članice, kar zadeva kontrolo, kar zadeva revizijo ugotavljamo, da so kontrolni sistemi v mnogih državah članicah pomankljivi, da niso v skladu s pravili, da ne morejo odkriti vseh napak, ki bi jih bilo treba in posledično so statistični podatki, ki jih dobivamo od držav članic, nezanesljivi. Naj povzamem eh, opis ukrepov, ki jih eh, izvaja komisija v zvezi s tem najprej. uvedli smo povsem nov sistem za avtomatični prenos individualnih kontrolnih podatkov. Začetni eh, testi za plačila po površini so bili uspešni in ta avtomatični prenos podatkov se bo potem razširil tudi na druge ukrepe skupne kmetijske politike in na odhodke v letu 2014. To bo zmanjšalo upravno breme za uprave držav članic in na ta način se bo tudi zmanjšanju eh, tveganje netočnega poročanja. Države članice prosimo, da nam pošljajo individualne podatke, potem jih pa sami obdelamo z našimi eh, urodje, našimi IT urodje. Tako se napake dramatično zmanjšujejo in upravno breme za države članice se tudi zmanjša. Potem drugič bolj natančno uh, ugotavljanje napak, kar ste že sami omenili, gospa predsedujoči, od lani V letnem poročilu za 2012 je naš generalni diktorat razvil metodo, ki upošteva ne samo kontrolne podatke iz držav članic, ampak upošteva tudi rezultate naših, jasn, naših lastnih eh, reviziji, potem podatke računskega sodišča in nacionalnih organov za certificiranje. To metodo smo eh, najprej uporabljali za neposredna plačila, okrog 70 odstotkov odhodkov leta 2012 je prepisati te postavke, v letu 2013 pa se je to povečalo oziroma razširilo tudi na, na druge odhodke, zlasti na odhodke za razvoj podeželja. Komisija je ugotovila, da so podatki iz leta 2013 zanesljivi in napake eh, držav članic eh, so se eh, bistveno zmanjšale. Tretjič, več poglobljenih revizij je bilo mogočih. V luči reforme SKP imamo novo horizontalno uredbo o nadzoru in spremljanju SKP in ta omogoča, da eh, organi za certificiranje opravijo več dela s tem, da dajo tudi svoje mnenje o tem, kako legalna in pravilna so izplačila. Tukaj bo treba ponovno izvesti nekatere eh, preverjanja, ki so jih agencije delale na reprezentativnih vzorcih. To delo se je začelo že letos. Eh, in poleg tega komisiji dajemo še dodatne podatke o učinkovitosti kontrol, ki jih izvajajo države članice. Vendar pa to ni dovolj. Učinkovitost oziroma odkrivanje napak je treba popraviti brez vsakršnih zamud. Iz tega razloga moramo imeti informacije, se pravi kontrolne podatke, in moramo tudi oceniti preostalo stopno napak pri vsaki plačilni agenciji, kajti le tako lahko ugotovimo, za kaj je prišlo do napak in potem lahko prosimo države članice, da ukrepajo. V poročilo za leto 2013 našega generalnega direktorata lahko najdete natančne informacije ne samo o teh stopnah napak, ampak tudi o slabostih, ki so bile eh, odkrite o potrebnih eh, popravnih eh, ukrepih in o stopni izvedbe. Potem boste našli tudi veliko informacij o ukrepih, ki jih je, vzela, eh, ki jih je izvedla sama komisija in ki so omogočile tudi finančne korekcije. Komisija razume, da si želite bolj Eh, natančnega poročanja v okviru teh postopkov in vaše komentarje bomo upoštevali ter skušali stvari izboljšati. Hvala. Ja, Hvala, kolega Celer. Frage, was machen wir dann? Hvala lepa, gospa predsedujoča. Torej, kar se tiče vašega vprašanja, kaj narediti, če ugotavljamo nepravilnosti. Uh, Enostavno, v takšnem primeru bi morala komisija imeti možnost začasno prekiniti izplačila. O tem smo razpravljali eh, že eh, danes zjutraj v regionalnem skladu. Eh, tam je bilo pri kohezijski politiki sklenjeno, da če bo prišlo do ugotovitve napak, um, lahko komisija se odločila za začasno prekinitev plačil. Če ne bomo imeli te možnosti, potem se ne bo nič spremenilo. Moramo izkoristiti vse možnosti, ki jih imamo na voljo. Če to prihaja že pri rednih plačilih, potem se sprašujem, kaj sedaj za dodatnimi plačili v okviru nove eh, kmetijske politike, naprimer subvencije zaradi sankcij, ki so bile sprejete proti Rusiji. Eh, že tukaj so se pojavile milijonske zahteve. Eh, vemo, da imamo letos dobro letino, krompir, sadje, zelenjave. Cene so tako ali tako padle, zato ne vem, zakaj bi morali mi tukaj splačevati očkodnine. to so zadeve, ki si jih moramo bolj podrobno ogledati in če je res to, kar je ugotovilo sodišče in kar pravi poročevalka, potem moramo nujno ukrepati. E, predvideti moramo tudi sankcije, kaj ti sicer se celotne se ne bo pri sistemu prav nič spremenilo. Dobro, gospod Ševan, zanima me, kakšne pa so sankcije za napačno poročanje. Se sankcij ni. Eh, komisija pač objavi popravke in to je to. Torej, napačno poročanje pravzaprav nima nobenih posledic, kaj ne? Thank you, Madam Chairman. The, um, the, the word suspension was mentioned. You, uh, gospa predsedujoča. E, beseda začasna prekinitev je bila omenjena. E, in komisija ima možnost začasno prekiniti e, plačila tudi za druge e, odhodke SKP. Že smo poslali nekaj pisem o začasni prekinitvi izplačil nekaterim državam članicam in kot je bilo rečeno, to je zelo koristno urodje. Na ta način že na začetku preprečimo nepravilne odhodke. Eh, potem situacija, zelo konkretna situacija v zvezi z prepovedjo in očinkom eh, ukrepov, ki smo jih sprejeli septembra, da bi se soočili s to situacijo. Rekel bi tako, hitreje eh, se odzivamo na nujne situacije, bolj moramo biti previdni, ampak naša uredba bo upoštevala tudi tveganje, da se otegne zgoditi, da nekatere države članice ne bodo mogle upoštevati te nove uredbe. Vendar pa uredbo moramo hitro sprejeti, zato da bomo lahko se soočili s to zelo specifično situacijo. Začasno prekinitve. Ja, Pri začasnih prekinitvah Tukaj gre samo za majhen odstotek, 2-3 odstotka, ampak tukaj govorimo o napačnem poročanju več kot polovice vseh plačilnih agencij. In zanimivo je, kaj vse se lahko uh, naučimo iz teh uh, poročil. Pet plačilnih agencij poroča o 50 odstotkov kmetijskih odstotkov. Se pravi, dejansko je napačno poročanje brez kakršnih koli sankcij ali posledic. To lahko sklepam na podlagi teh podatkov. V tej fazi bom enostavno odgovoril takole. Komisija za svoje odzivanje potrebuje pravno podlogo. In bojim se, da bomo morali to preveriti s kolegi, ampak bojim se, da z novim pravnim okvirom, ki je ravno kar bil sprejet, torej nisem prepričal, da nam to omogoča učinkovito orodje eh, za reševanje te težave napačnega poročanja oziroma prijavljanja. Moramo se sprejeti, se poslediti sami, ampak ne vem, če imamo ustrezna urodja v država za eh, to delovanje. Isto skromno mnenje, ampak mogoče ima eh, računsko sodišče drugo mnenje, kakšne so eh, možnosti, da se izognemo tem napačnim podatkom plačilnih agencij in nekaterih organov za certificiranje. Hvala. Po mojem mnenju je tako imamo pomembna priporočilo številka pet. Če bo komisija to priporočilo izvedla skupaj z državami članicami, se bo tako bistveno izboljšala zanesljivost in pa statistična veljavnost dela, ki ga upravlja ki ga upravljajo tako plačilne agencije kot organi za certificiranja mislim, da je to dobra podlaga za nadaljni razmislek o tem, kako izboljšati situacijo. Če mi dovolite, bi se želela odzvati gospodo Sarvami. Čisto prav ste rekli. Res je. Vedeti moramo, zakaj prihaja do teh napak. In zato delamo analizo revizije o vzročnih o vzrokih eh, napak na podeželju. In rezultate te revizije bom predstavila že letos. Prav tako sem si zabeležila informacije o spremembah in o napredku, ki ga je komisija doslej naredila. In eh, odboru lahko povem, da računsko sodišče to vprašanje jemlje zelo resno. Namreč govorim o zanesljivosti rezultatov držav članic. In že leta 2015 načrtujemo posebno oceno tega, kako so eh, komisija in države članice pripravljene uporabljati nove eh, določbe, ki se nanašajo na mnenja o legalnosti in zanesljivosti transakcij. Prav tako vam želim zagotoviti, da bomo v naših revizijah spremljali tudi napredek komisije in držav članic. In eh, ta napredek bomo spremljali od blizu, zelo natančno. In na koncu se želim zahvaliti poročevalki, gospe Kattenbach, za njen mm, dokument, za njeno poročilo, ki eh, res odraža naše poročilo in ki tudi vsebuje ustrezna poročila priporočila. Prav tako se zahvaljujem generalnemu direktoratu Agri za dobro sodelovanje in pa za njihovo pripravljenost eh, iskati nove poti za izboljšave. Hvala. Hvala lepa, gospa Kanbah. Jaz sem vam kratek komentar, prej sem že povedala, da lahko razumem, kaj pravite, gospod Celer in vi, gospa predsedujoča, da gre pri teh kršitvah res uh, za sistemske kršitve in da bi za, za nje morali predvideti, ne sistemske, sistematične, da bi za nje morali predvideti sankcije. Treba je torej natančno ugotoviti, kdo je odgovoren za nepravilnosti in napake in te je treba potem kaznovati. To običajno niso tisti, ki na koncu dobijo denar. In ravno zaradi tega treba biti toliko bolj previden. Že poznamo sankcije iz preteklosti, ki niso prizadele tistih, ki so bili odgovorni za nepravilnosti. Previdni moramo biti torej. Ja, ampak jaz trajam naša naloga je zaščititi dokoplačevalski denar. In še nikoli nisem doživela tega. Da imajo kmetje uh, koristi od nepravilnosti, ni čisto res. Zato bomo morali to stvar spremljati še naprej. Hvala vsem, zdaj je konec stanka. Uh, eh, koordinatorje prosim, da še tu ostanejo. Vsi ostali pa hvala lepa za odeležbo. Vidimo se kmalo spet na naslednji seji odbora Kont. Mi je všeč, da, vam je všeč, da je vam všeč to, a vseeno <laughs> bi vas prosila, da hitro zapustite to eh, dvorano, ker imamo še veliko točno delovnih rektov. Še enkrat hvala lepa za odeležbo, za sodelovanje, prijeten večer vam želim.